Iniziamo. Začeli bomo. Innanzitutto buon anno a tutti. Najprej naj vsem želim srečno novo leto. Nadaljevali bomo z našim delom. Gre za izjemno pomemben dogodek, ki nam bo omogočil, da bolje spoznamo in ocenimo, prihodnega komisarja za kmetijstvo in pa razvoj podeželja Dačana Čološa. Dobrodošli v imenu celotnega odbora, gospod Čološ. Zahvaljujem se vam za pripravljenost, da boste odgovorili na vprašanja, ki vam bodo zastavljena v teku te predstavitve. Naj poudarim, gospod komisar, da je ta odbor že izrazil svojo zaskrbljenost zaradi dokumenta komisije v povezavi z agendo reform za Evropsko unijo. V tem dokumentu se predvideva znižanje sredstev za kmetijsko politiko. Izrazili smo vse svoje skrbi in sicer vaši predhodnici Marjan Fischer-Böll. Te Ta odločitev se nam je zdela nekoliko paradoksalna, kajti potrebe na področju kmetijske politike se povečujejo, hkrati pa komisija predlaga preprosto tekmovanje med finančnimi veri in to kmetijstvo ne bo omogočilo, da se sooči z novimi izzivi, ki jo čakajo. Komisarka oziroma komisar nam je zagotovil, da se ne strinja z temi predlogi in upam, gospod kandidat, da boste to danes tukaj tudi potrdili. Ta odbor je že večkrat opozoril na zadnje krize, ki so prizadele številne proizvodne veje v Evropski uniji. Recimo proizvodnjo sira, kjer je prišlo do znižanja cen za proizvajalce, potem pa so tukaj proizvodnje, tudi številna področja, ki so povezana z tem, recimo sektor mleka, ki je prizadel vsa območja od severa do juga in od shoda do zahoda. Na Evropsko unijo moramo gledati kot na enotni sistem. Le tako bomo lahko vzpostavili enoten in koherenten sistem, ki bo dober za celotno Evropsko unijo. Poleg tega je potrebna upoštevati skrbi in želje državljanov vseh 27 držav članic Evropske unije. Sedaj pa mi dovolite, da predstavim pravila, ki veljajo za to predstavitev. Glede na pravila za potrditev komisije, ki se nanašajo na 17. poglavje, bo parlament ocenil kandidata za komisarja glede na splošno znanje, glede na zavezanost evropskemu duhu in glede na uh, izjavo o neodvisnosti. Poleg tega bo odbor ocenil tudi znanje na področju konkretnega portfelja in pa uh, sposobnost nastopanja v javnosti. Naj vas spomnim, da je kandidat za komisarja že pisno odgovoril na naša vprašanja in te odgovore ste dobili v vseh jezikih. Naj vam na kratko opišem, kako bo potekala današnja predstavitev. Najprej bo komisar oziroma kandidat za komisarja podal uvodno izjavo, ki pa ne sme trajati več kot deset minut. Potem bodo sledila vprašanja in sicer bo to trajalo 2 uri in 40 minut. Začeli bomo z krogom vprašanj političnih skupin. Razprava bo potekala po sistemu ping-pong. In sicer bo vsak krok trajal največ pet minut. Eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor kandidata, ena minuta za dopolnilno vprašanje, če bo to potrebno, in ena minuta za končni odgovor kandidata, če bo to potrebno. Čas za govor, ki ga boste dobili poslanci, bo omejen na eno minuto. Krajša bodo vprašanja, več časa bo kandidat imel za odgovore na vaše vprašanja. Poleg tega bo tudi več časa za dopolnilna vprašanja. Naj opozorim, da morajo biti dopolnilna vprašanja navezana na odgovor kandidata za komisarja. Ne morete zastavljati vprašanj povezanih z drugimi temami. Pred koncem te predstavitve bo kandidat za komisarja podal zaključno izjavo, ki je lahko dolga največ pet minut. Ta razprava se tolmači v 21 jezikov. Torej, lahko vsi poslanci uporabljate svoj materni jezik. Razprava se neposredno prenaša preko spleta in sicer preko spletne strani parlamenta. Poleg tega pa bo na voljo tudi videoposnetek in sicer na isti spletni strani. Poleg tega bo zapisan eh, oziroma bo pripravljen tudi zapisnik eh, te seje, ki bo na voljo kar se da hitro. Sedaj pa dajem besedo kandidatu za komisarja za kmetijstvo in pa razvoj podeželja za največ deset minut. Kandidat za komisarja, beseda je vaša. Thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, spoštovani predsednik De Castro, spoštovane eh, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes eh, tukaj. Zakaj? Sedaj je z Lisbonsko pogodbo SKP eh, okrepljen tudi v parlamentu. Vi boste sodelovali pri pripravi te politike in zagotavljam vam, da če me boste potrdili, da bom eh, v svoji strategiji vedno upošteval tudi to novo resničnost. Zakaj sem srečen zaradi tega? Ker vem, kakšno je eh, kakovost vašega dela in SKP lahko eh, seveda okrepimo z vašim sodelovanjem. Nekateri med vami poznam eh, tudi iz eh, svojih prejšnjih funkcij kot minister za kmetijstvo Romunija ali pa iz drugih funkcij svojega poklicnega življenja. Raznolikost evropskega kmetijstva in eh, podeželja je tu zelo dobro zastopana. Ta odbor je tudi zelo dober zgled za raznolikost, raznolikost, ki jo želim tudi zastopati in promovirati v evropskem kmetijstvu. Vem tudi, da je ta odbor Eh, pomemben eh, eh, skupek političnih resursov in odprt sem tudi za vaše zamisli. V tem duhu sem tudi prišel sem k vam, zato da me ocenite, pa tudi da opravimo prvo izmenjavo mnen, da predstavim svoje zamisli in da pravzaprav nekoliko že skupaj razmišljamo o bodočnosti eh, skupne kmetijske politike. Pripravljen sem vam prisluhniti in vam predstaviti svoje zamisli, predtem pa bi rad predstavil sebe in nekaj svojih zamisli glede bodočnosti svojega mandata. Prosim, da eh, dovolite, da to opravim v svoji materinščini, v romunščini. Romunija je država, ki je opravila kolektivizacijo, revolucijo, pa tudi težko tranzicijo in v končni fazi je Romunija našla svoje mesto v Evropi. Po 90-ih letih sem se tudi poklicno razvijal in sicer v znamenju zbliževanja Evrope, se pravi eh, Evropske unije z bivšimi komunističnimi državami na vzhodu eh, Evrope. Eh, Zauzemam se za osnovne vrednote eh, in zato tudi podpiram seveda to evropsko družino. Posod sem tudi delal v družinskih podjetjih, v velikih podjetjih kmetijskih podjetjih, bil sem tudi v stiku z različnimi eh, organizacijami, z poklicnimi organizacijami kmetovalcev in pod, na raznih ravneh, eh, delal sem tudi na raznih ravneh eh, politike, bil sem tudi minister za kmetijstvo v zelo težavnih časih. Zahteval sem strogost in profesionalnost pri vseh ukrepih, ki sem jih imel v tem času, vseh teh letih, sem se naučil naslednje. Nihče kmetijstva ne more razumeti spisati pisalne mize, temveč eh, kmetijstvo lahko spoznamo le v resničnem dialogu, kjer so vključeni vsi eh, akterji. Spoštovane gospe in gospodje, Lisbonska pogodba je še enkrat potrdila eh, načela iz rimskih pogodb. Skupna kmetijska politika mora predvsem zagotoviti varnost oskrbe z živili, hkrati pa seveda primeren dohodek za kmetovalce. Hkrati pa se je tudi SKP prilagajala potrebam državljanov in notranji potrebi, vendar seveda tudi mednarodnim okoliščinam. Vendar vedno znova moramo povdarjati, da to, kar smo dosegli danes eh, glede stabilnosti oskrbe z živilo, nič od tega ni. Z doseženega za vekomaj. In Evropska unija šteje 27 držav članic in je bistveno bolj raznolika in tudi več potencijala je v, za kmetijstvo in podeželje. Kme, kmetijstvo ni samo proizvajalec živil, temveč eh, ohranja tudi javne dobrine, ki so pomembne za evropskega državljana. Skrbi za varstvo okolja, racionalno uporabo naravnih dobrin, eh, skrbi za eh, boj proti um, spremembam eh, po nebja in eh, tudi za dobrobit eh, živali. Vse te teme, pa tudi druge, se morajo ponovno znajti na našem programu in o tem moramo govoriti tudi v okviru razprave o prihodnosti evropskega kmetijstva. Glavna prioriteta Eh, mojega mandata je, da določi perspektive za SKP po letu 2013. Po drugi strani seveda moramo tudi upravljati pričakovanja. Kmetovalci si želijo predvedljivost in stabilnost, eh, potrošniki želijo varna in zdrava živila, davkoplačevalci pa želijo, da se njihovi eh, davki uporabljajo na učinkovit in transparenten način. SKP eh, mora še naprej potrebo, eh, dobivati ustrezna sredstva, ki ustrezajo seveda tudi našim ambicioznim ciljem. SKP mora ostati evropska politika trdna, uravnovešena politika, ki po mojem mnenju temelji na treh elementih. Prvič, eh, neposredna plačila ta so pokazala, da so izvedljiva in igrati morajo pomembno vlogo tudi eh, za stabilnost prihodkov kmetovalcev. To je zelo pomembno. Seveda moramo Eh, preoblikovati eh, načine in kriterije za porazdelitev plačil. Eh, mi potrebujemo realistično podlago, potrebujemo neko konvergenco in enakost, enakopravnost med različnimi kategorijami kmetovalcev, državami, članicami in regijami. Drugič, Tu imamo moderne mehanizme za reguliranje trga. Ti morajo prispevati k doseganju glavnih ciljev SKP-ja, hkrati pa morajo tudi popravljati pomankljivosti trga in hkrati pa morajo fleksibilno se odzivati na eh, nihanje cen, kajti to nihanje cen zadeva ne zgolj kmetovalce, temveč tudi potrošnike. In torej tu gre za spremenljivost cen. E, trg mora seveda igrati e, vlogo regulatorja. E, vendar si kljub samo ne smemo dopuščati kriz, ki eh, eh, ogrožajo stabilnost celih sektorjev v evropskem kmetijstvu in eh, regiji, ki dopuščajo tudi krize, eh, ki močno vplivajo na prihodek kmetovalcev. Eh, mislim, da ni prava rešitev, da posegamo po starih eh, ukrepih in mehanizmih. Eh, Eh, spremljivost cen na agroživilskem sektorju v zadnjih letih v kontekstu eh, sprememb popraševanja eh, v novih državah v razvoju je to pravzaprav eh, nekaj, kar moramo upoštevati, tudi ko iščemo nove rešitve. Tretjič, politika podeželskega razvoja. Eh, to moramo upoštevati, eh, moramo upoštevati vse to tudi pri restrukturiranju in modernizaciji kmetijskih obratov. Politika mora tudi poskrbeti za zmanjšanje emisij CO2-ja. -ja politika razvoja podeželja mora izkoriščati raznolikost eh, kmetijskih eh, pokrajin v Evropi, mora promovirati partnerstva med eh, zasebnim ja, in javnim sektorjem, uporabljati različne mreže, zagotavljati politiko kohezije. Na ta način bomo tudi zagotovili krepitev evropskega gospodarskega in socialnega modela živilski sektor v Evropi se mora orientirati eh, po kakovosti, tudi na mednarodnem trgu in mi moramo vse to okrepiti tudi v mednarodnih eh, trgovinskih pogajanjih kakovost eh, znamke eh, naših proizvodov so podlaga našega modela in to moramo spodbujati tudi na mednarodnih trgih. In to je nekaj, kar bom obravnaval seveda skupaj s svojimi kolegi za trgovino, za eh, varstvo potrošnikov in zdravje. In upam, da nas bo pri tem podpiral tudi parlament. Če govorimo o SKP-ju, ne govorimo samo o živilih, o tem, kar pride na mizo, temveč gre tudi za milijone delovnih mest v Evropski uniji ljudi in zaradi tega je zelo pomembno, da sodelujemo na tem področju, zato da zagotimo, zagotovimo prihodnost eh, kmetijske politike. Hvala lepa. Gracije. Najlepša hvala. Hvala lepa kandidat za komisarja. Hvala lepa, da ste spoštovali tudi čas, ki vam je bil na voljo in hvala za uvodno izjavo, ki nas že precej pomirja. Pričeli bomo z prvim krogom in sicer z koordinatorji političnih skupin, najprej Albert Des. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V imenu uh, Evropske ljudske stranke vas, uh, gospod Čološ, eh, kandidat za komisarja za kmetijstvo, prisrčno pozdravljam in vam želim veliko uspeha. Uh, torej, mi imamo tukaj različna področja, uh, imamo zahteve iz rimskih pogodb, kako nameravate pravzaprav zavarovati prihode kmetijskega prebivalstva v Evropski uniji. Nova usmeritev kmetijske politike igra tu zelo pomembno vlogo. Pomislimo Eh, tudi na člena 70 in 71 eh, uredbe 73 iz leta 2009, ali ste proti temu, da se deli drugega stebra odstopijo regijo? Eh, in kako boste odločali v primeru interesnih konfliktov med velikimi in malimi obrati in kako želite vključevati parlament, da bo leta opravljal svoje nadzorne pravice? Hvala. Komisarjo. Kandidat za komisarja. Pentru întrebare. Așa cum... Hvala lepa, gospod Des, za ta vprašanja. Iz mojih pisnih odgovorov na vprašalnik Evropskega parlamenta in tudi iz mojih uvodnih besed je razvidno, da se mora SKP vprašati, ukvarjati prav eh, s tem vprašanjem zavarovanje prihodkov kmetovalcev, zato da se zagotovi tudi stabilnost in predvidljivost v kmetijstvu. In prvi stebr in neposredna plačila mora zasledovati ta cilj, minimalni dohodek in stabilnost prihodkov kmetovalcev. In v tej smeri eh, tudi želim delati naprej, se pravi prvi stebr. Eh, potem pa mehanizmi Eh, reguliranja trga, tudi s temi se želim eh, ukvarjati, ne želim pa posegati po starih mehanizmih. Vse to je pomembno zato, da preprečujemo fluktuacije na trgu in da zagotovimo stabilne prihodke. Se pravi, tudi ti ukrepi gredo v isto smer. Drugi stebr, politika podeželskega razvoja. Tudi ta stebr mora ostati v okviru SKP-ja. E, eh, mi ne moremo ločevati razvoja kmetijstva od razvoja podeželja, kajti oboje je povezano in seveda potrebujemo tesno sodelovanje z kohezijsko politiko, zato da preprečimo uh, da bi med eh, mestom in podeželjem imeli nepokritka področja. Torej, mi se moramo opreti na drugi stebr za modernizacijo kmetijstva. To je namreč povezano tudi z razvojem podeželja. Drugič, eh, sodelovanje Evropskega parlamenta. Glede tega sem bil posem jasen. Zame je to sodelovanje izjemno pomembno, kajti v tem prostoru, v tem odboru eh, je zbrano zelo veliko eh, kompetenc in to kompetenco potrebujem tudi kot bodoči komisar. Hvala. Ja. Hvala lepa, Albert, dopolnilno vprašanje. Eh. Hvala lepa za odgovor odločilnega pomena v naslednjem obdobju, v katerem boste vi delovali, bo, da bomo imeli tudi ustrezno zonanjo zaščito. Vemo, da se ta zonanja zaščita zmanjšuje. Mi od evropskih kmetovalcev zahtevamo zelo veliko, da spoštujejo eh, mnoga eh, pravila, naprimer na področju fitofarmacevskih eh, sredstev. Ali boste potem zagotovili, da uvožene kmetijski predelki izpolnjujejo iste zahteve, kajti mi ne moremo od naših eh, kmetovalcev zahtevati eno, potem pa uvažati druge stvari. Potem pa še glede SKP-ja. Tu je seveda zelo pomembno, kaj se dogaja na področju mleka in tudi tu potrebujemo neke odgovore. Kakšne so vaše predstave? Zlasti eh, mlekari so imeli letos velike probleme glede dohodkov in tudi tu moramo najti odgovore, zato da bo njihova prihodnost zagotovljena. Hvala. Mislim, strâns să răspund la, în detaliu la toate acestea un minut, dar foarte pe scurt. В эти минуты Савадана можем подробно отговорить на это вопрошение. Э, зональная защита при варности живил, при хигиене живил, э, eh, veljajo seveda eh, iste norme za druge eh, predelovalce in sicer naše norme eh, in v mednarodnih pogajanjih se bomo seveda tudi zauzemali za to, da bodo te standarde priznavali tudi v tretjih državah. Potem pa mlečni proizvodi. Ravno kar poteka razprava o prihodnosti tega sektorja in tu poskušamo oblikovati nove mehanizme, s katerimi bi lahko delovali po odpravi mlečnih kvot, tako da bi pravzaprav tukaj pripravili neke nove eh, možnosti. Hvala. Dobro, hvala lepa Albertu Desu in kandidatu za komisarja. Besedo pa ima Luiška Pula Šantos. Presidente, Senhor Comissário Designado, em nome do Grupo Socialista e Democrata, desejo também as. Eh, hvala lepa. Eh, prisrčno vas eh, pozdravljam na tej predstavitvi in vam želim tudi veliko uspeha v imenu skupine SD. Ko so se pač Eh, vključevale nove države članice, smo oblikovali SKP, eh, ki je bila v skladu z STO-jem in povsem se strinjam eh, z vašimi komentarji v uvodnih izjavah, da je glavna prioriteta Evropske unije, da so uravnovešeni interesi kmetovalcev. Mi vemo, da obstajajo zelo velike razlike v Evropi in eh, tudi glede distribucije so zelo velike razlike. Mislim, da obstaja neka kontradikcija med vašim pisnim odgovorom Evropskim parlamentom, kjer pravite, da ste eh, reformator in drugimi eh, komentarji, ki ste jih dali, in eh, ki so bili zapisani 7. decembra v Agro uh, Evropi, tam ste uh, govorili samo o prilagajanju, ne pa o reformah. Uh, katero miselno zasledujete pravzaprav? Prosim, gospod kandidat. ne vem, kaj je tu eh, sporočal tisk, vendar veste, eh, gospod Kapula Santos, da smo zelo veliko krat govorili o tej tumi. SKP potrebuje reformo, kaj ti eh, prilagoditi se mora bolje temu novemu kontekstu. To je Evropska unija 27 terice. Eh, kmetijstvo in podeželje v Evropi so se spremenili, imamo veliko večjo raznolikost in prihodki kmetovalcev in stabilizacija teh dohodkov eh, s pomočjo reforme je zame zelo pomembna. Reforma to ne pomeni zmanjševanje finančne pomoči, odpravo mehanizmov. Reforma zame pomeni, da se prilagajamo novi situaciji da se pač primerno eh, obnašamo v novi situaciji. Torej, eh, jaz želim reformo, vendar ne reformo zaradi reforme same, temveč zaradi iskanja primernih rešitev, s katerimi se lahko odzovemo na sedanju situacijo. In eh, Zato se zauzemam tako pri evropski politiki, kot tudi v mednarodnih pogajanjih, kjer predstavlja kmetijstvo pomemben element. Eh, mednarodni trgovski sporazumi, ki jih sklepamo, Eh, niso eh, tu zato, da slabimo naše eh, kmetijstvo, temveč mi želimo mednarodni trg bolje uporabljati za naše kmetijstvo. To je moj pristop. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ne vem, ali sem pokril res vse, vendar lahko ste prepričani, da bom še naprej skrbel za dialog z Evropskim parlamentom in ne preko tiska, temveč neposredno. Luis, voi intervenire ancora? Luís, imaš še dopolnilno vprašanje? Uma questão que gostaria ainda de ver eh, melhor esclarecida. Eh, como já... Da, še eno pojasnilo bi želel. Danes smo že rekli, najbolj občutljiv del SKP-ja in reforme pred nami bo vprašanje kriterijev za dodeljevanje pomoči. In prosim, da ste zelo natančni. Ali menite, da so zgodovinski kriteriji zastarani. Ali pa menite, da bi vsaj določene eh, dosedanje eh, kriterije ohranili po letu 2013? In kakšni naj bi bili kriteriji za dodeljevanje pomoči, eh, naprimer za poslovanje ali so tu še kakšni drugi elementi? V vašem pisnem odgovoru niste dosti povedali o STO-ju in.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 med različnimi kategorijami kmetovalcev, regijami, državami članicami. Zgodovinski referenčni okvir ne predstavlja primerne rešitve. In to je bilo pomembno, ko smo se odločili za ločevanje, eh, vendar danes to ni več eh, primerno. Uporabljal bom predvsem kriterije, ki bodo prinesli uravnovešenost in seveda bomo pri tem upoštevali eh, tudi določene zahteve. Torej, ko dajemo pomoči, bomo seveda zahtevali tudi nekaj. Na ta način bomo to lažje upravičili pred našimi davkoplačevalci. Tudi okolje je zelo pomembno, na to se bomo še povrnili, tudi na zaposlovanje. Vendar mislim, da moramo najti prave mehanizme, do sedaj so jih iskali, pa niso jih našli. Potem pa uh, skrb skupni tržni red seveda je eh, Evropska unija marsik kaj že popustila pri STO-ju in to pričakujemo tudi od naših eh, eh, partnerjev in pri dostopu do trga smo že dosegli meje. Hvala lepa. Kandidat sedaj pa Martin Heusling. Ja, Sijos, ich darf Sie auch recht herzlich im Namen der Grünen v imenu uh, zelenih vas tudi prisrčno pozdravljam, vam želim zelo veliko uspeha. Uh, radi bi pa še konkretne odgovore, naprimer o tem, kako želite v prihodnosti spodbujati trajnostno kmetijstvo, ki upošteva biotsko raznovrstnost, varstvo podne, uh, podnebja in kako boste to upoštevali v neposrednih plačilih. Govorili ste tudi o diferenciranem kmetijstvu. Eh, kot minister za kmetijstvo v Romuniji ste se zauzemali za male kmete. Ali boste to neravnovesje eh, kritično pregledali? Eh, tudi pri neposrednih plačilih se pravi, da gre 80 odstotkov plačil 20 odstotkom podjetij. Ali bo se to tudi kriterij za bodoča eh, plačila. Imam pa še vprašanje glede mleka. Mi pričakujemo jasne odgovore. Eh, ali si lahko predstavljate konkretne mehanizme, se pravi, da bi po letu 2013 regulirali ponudbo in ali menite, da so izvozne spodbude tudi primeren ukrep? Hvala. Prego, komisarji kandidat za komisarja. Schimbările climatice a biodiversității. Eh, Hvala lepa. Eh, glede eh, biotske raznovrstnosti, sprememb podnebja. Torej, mi moramo to tudi vključiti v pomoči. Drugi del SKP-ja pa moramo bolje uporabiti za to, da spodbudimo kmetovalce, da v svojih tehnologijah vključijo elemente, ki ščitijo biotsko raznovrstnost in ki varujejo podnebje. Ukrepi eh, drugega stebra morajo postati boljši, moramo jih bolje uporabljati. Potem pa mali kmetje. Tudi pri porazdelitvi neposrednih pomoči in tudi pri drugih temah se bomo Eh, lotili te uravnovešenosti. Tudi tukaj lahko uporabimo drugi stebr in na ta način pokažemo, da so v določenih okoliščinah mala podjetja lahko tudi konkurenčna. Lahko namreč proizvodno prilagajajo specifičnim malim trgom. Tukaj imamo zelo veliko manevrskega prostora v drugem stebru, pri čemer pa moramo seveda upoštevati tudi to, da mora biti podelitev neposredne pomoči eh, v prvem stebru uravnovešena. Vi hočete sedaj slišati, kakšni naj bi bili kriteriji. Te moramo oblikovati skupaj. Danes ne morem več povedati, kajti na ta način bi namreč sestal tiste, sem določene stvari že sklenil. E, pomembno je, da imamo skupne kriterije in te bomo izoblikovali skupaj. Sedaj pa k mlečnemu sektorju. E, mi moramo najti neke načine v prihodnosti, da ne bomo imeli upravne kontrole ponudbe, temveč, da bo panoga sama regulirala ponudbo. Eh, skupina na visoki ravni za mlečni sektor v Evropski komisiji je tu že naredila kar nekaj pomembnega in sicer lahko se pripravijo pogodbe v sektorju med posameznimi ponudniki. To je naprimer en pristop, kar zadeva mlečni sektor, sem tudi pripravljen Eh, sodelovati s kolegi, ki so pristojni za konkurenco, da bi naprimer tudi opredelili določene izjeme za ta trg, zato da bi zagotovili stabilnost med ponudbo in povpraševanjem, ne pa da bi eh, upravno posegali, kot je to bilo v preteklosti. Martin, dopolnilno vprašanje. Morda bi lahko še odgovorili eh, na vprašanje glede izvoznih spodbud. To je zelo pomembno za bodočo usmeritev kmetijske politike. Vaša predhodnica je bila za liberalizacijo, za svetovne trge. Eh, ali boste to politiko nadaljevali ali pa boste pripravljeni eh, tudi določene stvari korigirati? Tako kot pri drugih trgih, naprimer pri finančnih trgih, da bomo na. Eh, področju kmetijskih trgov tudi politično več urejali in da ne bomo stvari prepustili samo svobodnemu trgu. To bi bilo zelo pomembno, da nam poveste nekaj glede tega. In potem pa v Parizu se je srečalo 22 ministrov za kmetijstvo in ti so tudi podpirali to linijo. Kako ocenjujete ta trend, da se Eh, politiki da več eh, moči eh, kot svobodnim trgom. Prosim, gospod kandidat. Hvala lepa. Na področju živil je trg zelo pomemben, kot tudi pri drugih trgih. Kmetijstvo, živilski sektor imajo svoje karakteristike in mi potrebujemo neke ukrepe, ki ne gredo proti trgu, temveč ki krepijo ta trg in eh, zaradi tega pač mislim iti v tej smeri naprej. Potem izvozne spodbude. Mislim, da to ni. Um, prava rešitev za prihodnost. V nekaterih panogah je morda tako, da je treba ohranjati take spodbude. Mi bomo tudi videli, kaj se bo izsimilo iz mednarodnih pogajanj na tem področju, vendar ne nameravam iti v smeri liberalizacije zaradi liberalizacije same, temveč zaradi izboljšanja konkurenčnosti kmetijstva. Hvala. Kandidat za komisarja, sedaj pa ima besedo James Nicholson. James. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, kandidat za komisarja. Ko sem postal član tega odbora, je skupna kmetijska politika predstavljala več kot 50 odstotkov proračuna. Če boste danes potrjeni in če boste vodili ta portfelj, Kako si predstavljate ta proračun? Kaj ti? Če ni dovolj sredstev v proračunu, ne boste mogli pomagati kmetovalcem ali razvoju podeželja, gospod kandidat. Včeraj sem že zastavil nekaj vprašanj in povedati moram, da sem bil manj kot zadovoljen z odgovori, ki sem jih slišal. Gospodale je dejal, da bo nadaljeval z direktivo o tleh 2021-2022 da bo nadaljeval z označevanjem ovac in tako naprej, kar bo povzročilo še več težav za same kmetovalce. Torej, kaj boste storili vi v kolegijo komisarjev? Ali boste zagovarjali kmetijsko politiko? Danes zjutraj ste dejali, da ste pripravljeni na reforme, da ste reformist. Kako boste zagotovili, da bo proračun skupne kmetijske politike v prihodnosti namenjen aktivnim kmetovalcem in kaj po vašem pomeni pojem aktiven kmetovalec? Kandidat za komisarja. Budžetului. Gospod Nikolson, najprej k proračunu. V svojih pisnih odgovorih mislim, da sem to že jasno zapisal. Verjamem, da Trenutni proračun skupne kmetijske politike omogoča izvajanje te politike. To je pomemben proračun in mislim, da ga moramo ohraniti takšnega, kot je. Če bi bilo to odvisno le od mene, potem ste lahko prepričani, da bi bila to velika proračunska postavka. Lahko vam zagotovim, da bom si skupaj z komisarjem za proračun in pa z ministerskim svetom prizadeval za ohranitev visokega proračuna za skupno kmetijsko politiko. Če želimo koherentno in mačno SKP, ki ne bo skrbela le za proizvodnjo živil in za varnost oskrbe živili, ampak bo ščitila tudi druge javne dobrine, kot to od nas pričakujejo potrošniki, potem potrebujemo ustrezno zaščito kmetovalcev ne moremo v prihodnosti koherentno graditi skupne kmetijske politike, če na voljo ne bomo imeli zadostnih sredstev. Potem pa k ukrepom v kmetijstvu. V skupni kmetijski politiki so obstajala prizadevanja za poenostavitev, s katerimi bomo tudi nadaljevali. Gre torej za birokratsko poenostavitev. Skušal bom najti načine za poenostavitev postopkov, vendar pa na ta način nikakor ne želim ošibitev upravnih postopkov. Potrebno je najti pravo ravnotežje. Na tej osnovi bomo lahko tudi naprej delali na tem področju poenostavitve. Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vaše vprašanje. James? Hvala lepa, gospod predsednik. Ne, niste, ampak morda sem vam zastavil preveč vprašanj kandidat za komisarja, želel sem vam posredovati frustracijo, ki obstaja med eh, kmetovalci zaradi dolgoveznih postopkov in zaradi otežitev, ki jih eh, zastavlja Evropska unija. Uvoženi izdelki ne izpolnjujejo istih meril kot eh, izdelki, ki se proizvajajo v Evropski uniji. Kmetovalci imajo dovolj birokracije. Kaj boste storili glede tega? Del tega je seveda v odgovornosti nacionalnih vlad. Kaj boste storili za to, da bi spodbudili vlade, da tudi vlade poskrbijo za zmanjšanje birokracije? In kako, če lahko ponovim vprašanje, nameravate poskrbeti za to, da bodo sredstva prejeli aktivni kmetovalci? In zanima me tudi, kaj po vašem pomeni pojem aktiven kmetovalec. Želimo podeželje, razvoj podeželja in pa kmetijsko politiko, ki eh, bo sposobna preživeti v Evropski uniji. Kandidat za komisarja. Aktivn kmetovalec je po mojem mnenju tisti, ki proizvaja živila, ki se na ta način preživlja in ki Poleg tega ponuja javne dobrine tudi preostali družbi. To je torej tesno povezano z izvajanjem poklica proizvajalca živil. In mislim, da je to potrebno upoštevati tudi pri neposredni pomoči, kar zadeva uvozna merila. Kot sem že dejal, bom storil vse, kar bo v moji moči, da bi pri mednarodnih pogajanjih spoštovali te visoke standarde. Tudi v tujini. Vendar pa seveda ne moremo odločitve, ki smo jih sprejeli na notranjem trgu, usiljevati drugim. Odločitve smo sprejeli zaradi tega, ker dakoplačevalci zastavljajo določene zahteve. Sami ste že govorili o birokraciji. Birokracija je povezana z državami članicami, kot ste pravilno ugotovili. V V prihodni zakonodaji si bomo prizadevali za to, da bi bilo birokracije kar se da malo. Seveda pa želimo izvajati tudi ustrezen nadzor. Sedaj pa gospod Lejarik. Beseda je vaša. Gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Izkušnje kažejo, da je v zadnjih letih deregulacija eh, privedla do neuspeha. Ali ne menite, da bi morala Evropska unija sprožiti neko mednarodno pobudo, po kateri naj bi bila kmetijska proizvodnja eh, nekaj v. Eh, splošnem interesu, tako kot to velja naprimer za okolje in podobno. Ali ne bi bilo najbolje na ta način, da pridemo do zagotovljenih minimalnih cen v Evropi. To bi lahko zagotovili za določen obseg proizvodnje, o tem obsegu bi se lahko dogovorili in na isti način bi se lahko dogovorili tudi glede pomoči uh, in pomoč naj bi eh, seveda dejali samo pod pogojem, da se opravljajo vse te naloge, to poslanstvo. Kandidat za komisarja. Razumem. Torej je Torej, jaz seveda razumem eh, to vaše vprašanje, vendar proces odpiranja trgov se je začel že pred eh, določenim časom in ta gre v dve smeri. V pogajanjih stvari ponujamo, vendar jih tudi prejemamo. In konkurenčnost eh, evropskega kmetijstva se je v zadnjih letih povečevala in zaradi teh, te konkurenčnosti smo tudi eden izmed prvih izvoznikov živilskih proizvodov, čeprav smo tudi uvoznik. Mi ne smemo eh, delati trdnjave in se zaščitili. Kajti, če nimamo te zaščite, tudi nimamo, eh, nima smisla imeti neke zagotovljene cene. Torej, treba je upoštevati odpiranje trgov. Strinjam pa se, da je potrebna deregularizacija trgov, ki zagotavlja dve stvari. Stabilnost prihodkov za kmetovalce in drugič določeno stabilnost cen. In tu seveda igra določeno vlogo ponudba in povpraševanje. Eh, kajti sicer bi prišlo do eh, dragih eh, zalog in. Eh, Torej, ni rešitev, da se vračamo v eh, pri, preteklost, mi moramo najti dobre mehanizme in mislim, da jih lahko najdemo. V kmetijstvu je to zelo pomemben element mednarodnih pogajanj. Strinjam se z vami, tudi s temi pogajanji moramo zagotoviti eh, možnost regij v svetu, da uh, izkoristijo svoj potencial in mednarodna izmenjava naj bi potekala ob spoštovanju tega načela. Gospod eh, L. Jarik. Dobro razumem, kar ste razložili, vendar v mednarodni pobudi, ki bi jo mi lahko predlagali, uh, in to se ne bi zgodilo v enem dnevu in tudi ne v enem mandatu, vendar ali ne bi lahko poiskali neke podobne mehanizme, tako da bi spodbujali druge celine ali skupine držav, da delajo isto kot mi in na ta način bi eh, seveda eh, zagotovili živilsko suverenost vseh. Da, ob spoštovanju tega načela in ob spoštovanju pravil mednarodne trgovine in izhajajoč iz načela multipolarnosti gospodarstva. Eh, mi imamo lahko namreč regije, eh, ki so dokaj homogene, eh, bi lahko seveda podprli to idejo, vendar ne smemo povsem izolirati trgov, kajti to tudi ni izvedljivo, vendar različnim regijam eh, sveta moramo dati možnost, da izkoristijo svoje eh, eh kapacitete in zagotoviti moramo pravično trgovino. In tu lahko se zanesete tudi name. Hvala lepa. Na vrsti je Giancarlo Skota. Hvala lepa, gospod Čološ, za vašo prisotnost in za pripravljenost, da odgovorite na vprašanja. Moji kolegi so že zastavili pomembna vprašanja. Sam pa se zrimo, želim osredotočiti na razvoj podeželskih regij, na razvoj najbolj zapostavljenih regij, kot recimo gorskih območij kako lahko skupna kmetijska politika predstavlja dodano vrednost za gospodarski razvoj in pa za razvoj podeželskih regij. Za mojo regijo Pimonte me zanima, kakšne ukrepe nameravate sprejeti, da bi pomagali regijam, ki so včasih bila pomembna kmetijska področja, sedaj pa so zapoščena ne zgolj z gospodarskega vidika, ampak tudi z družbenega vidika. Tukaj gre za katastrofo, ki jo nemo opazujemo vsi. Kandidat za komisarja. Za takšne regarje velja drugi steber skupne kmetijske politike. Z instrumenti v tem stebru lahko države članice sprejmejo specifične ukrepe, prilagojene specifičnim lasnosti posamezne regije. V skupni kmetijski politiki želim po letu 2013 poskrbeti za določen manevrski prostor za države članice, tako da bodo te lahko bolje izkoristile instrumente, ki so na voljo strukturno šipkim regijam. Lokalni potencial bi lahko regije najbrž še vseeno bolje izkoristile, čeprav so zapostavljene. Potrebujemo torej večjo angažiranost na lokalni ravni, potrebujemo boljšo povezavo med eh, kmetijstvom in pa drugimi panogami v kmetijskem sektorju. In mislim, da nam drugi stebr te možnosti ponuja. V prvem stebru imajo države članice dovolj manjverskega prostora tudi po zdravstvenem pregledu skupne kmetijske politike obstaja možnost, da se določena finančna pomoč prenese in sicer, da se nameni za tiste regije, ki potrebujejo pomoč. Na, na, na ta način bi podprli raznovrstnost v Evropski uniji. Giancarlo? Je una breve. Čisto kratka replika eden izmed problemov, ki, s katerim se danes srečuje kmetijstvo, je ponarejanje kmetijskih izdelkov. In to povzroča negativni vpliv na kmetijski sektor. Kljub temu, da Evropska unija predvideva zaščito geografskega porekla, torej ko gre za eh, izdelke, tipične izdelke eh, za posamezne regije, se to načelo zmeraj ne spoštuje oziroma prihaja do konkurence z ponarejenimi izdelki. Kako nameravate to načelo zaščititi, gospod kandidat? Eh, Tukaj gre za ponarejene izdelke, ki torej ogrožajo izdelke, za katere velja geografsko poreklo Evropske unije ta, to problematiko poznamo in sedaj obstaja razprava in sicer glede prilagoditve zakonodaje, kar zadeva načele kakovosti, kar zadeva navedbo geografskega porekla, kar zadeva regionalne specialitete. Želimo zagotoviti še boljšo zaščito, še boljši nadzor nad zaščitenimi izdelki. Pri specifičnih izdelkih, kot recimo pri olčnem olju, bomo še naprej podpirali raziskave, tako da bi razvili novo tehnologijo, s pomočjo katere bi lahko izvajali še boljši nadzor nad trgom. Tako bi lahko pravočasno odkrili ponarejene izdelke. Potrebno je okrepiti zaupanje potrošnikov v takšne izdelke. To je pomembna. In Evropska unija bo storila vse, kar je v njeni moči, da to tudi doseže. Seveda pa morajo s pobudami prispevati tudi proizvajalci teh izdelkov. V imenu skupine Aldi, Alde, gospod Reimers. Dank, Herr Auch die Alde. Gospa Reimers, hvala lepa. Tudi skupina Alde vas prisrčno pozdravlja, gospod Čolaš. Zanima pa me naslednje. Kmetijski izdelki Evropske unije so izjemno kakavostni in zaradi tega tudi veliko stanejo. V konkurenčnem boju z državami, ki proizvajajo poceni izdelke, me zanima, kako boste pomagali našim kmetovalcem, kako boste uspodbujali naše izdelke na svetovnem trgu, katere konkretne ukrepe nameravate sprejeti. In kot uh, kmetovalka vas uh, sprašujem, uh, kako boste pomagali kmetovalcem. Molto bene, lei komisarjo. Gospod kandidat za komisarja, beseda je vaša. Že v svojem uvodu sem dejal, da je specifičnost kmetijskih izdelkov povezana z visokimi kakovostnimi merili Evropske unije. In mislim, da moramo ta merila ukrepiti tudi na mednarodni ravni in sicer v okviru mednarodnih pogajanj in pa tudi pri eh, izvoznih nadomestilih. Predlagati želim pobude na področju izvoznih nadomestil in sicer tudi na evropski ravni. evropske partnerje želim prepričati, da lahko poskrbimo za boljše tržanje naših izdelkov na mednarodni ravni. Imamo različne trge, različne kategorije potrošnikov in v državah v razvoju sedaj narašča popraševanje po kakovostnih izdelkih. Mislim, da moramo to ta razvoj izkoristiti. Izkoristiti moramo ta potencial in na ta način spodbuditi, spodbuditi tudi trženje naših izdelkov. Vse skupaj pa je seveda odvisno tudi od tehnologije, ki jo kmetovalci uporabljajo. Zaradi tega smo določili tudi ustrezne norme. In te norme so zelo pomembne. Pri tem smo se želeli izogniti prekomerni birokraciji. Te norme moramo tudi ohraniti, tako da bodo potrošniki vedeli, kaj se skriva za kakovostnimi kriteriji, ki smo jih zastavili. Potrebno je zagotoviti tudi kakovost v sami proizvodnji, zaradi tega je pomembno sodelovanje med proizvajalci in pa med trgovinskim sektorjem. To ni pomembno le zaradi tržnih mehanizmov, ampak tudi zaradi trženja naših izdelkov. Želimo namreč prodajati kakovostne izdelke in zato so pomembni kmetovalci, pa tudi tisti, ki izdelke prodajajo. Gospod Reimers? Ne, ni dopolnilnega vprašanja, potem bomo nadaljevali in zaključili bomo ta prvi krok z kolegico Morvej. Morvej, kolegica Morvej, beseda je vaša. Köszönöm szépen, itt vagyok elnök úr, és magyar nyelven szeretnék. Hvala lepa, tukaj sem in rada bi vam zastavila vprašanje v mačarščini. Kandidat za komisarja, ste strokovnjak iz Romunije in prihajate torej iz nekdanje komunistične države. Zato dobro veste, da je kmetijstvo bilo v času komunizma še v globi krizi, kot pa druge v Zahodni Evropi. Družinske kmetije so se zaradi tega znašle še v posebej velikih težavah in ogroženo je njihovo preživetje. Prosim, da naslednji dve minuti namenite temu, da nam poveste, kako nameravate pomagati majhnim in srednje velikim kmetijam v novih državah članicah in zakaj bi morala glasovati za vas, če jih želim zastupiti, zastopati. Dobro, kandidat za komisarja. Eksploataciji uh, eh, reprezent. Majhna podjetja predstavljajo zelo pomemben del podjetij v novih državah članicah. Vendar pa to ne velja samo za nove države članice ampak tudi za stare države članice, recimo na jugo Evrope. Na vzhodu je to dejstvo povezano z tem, da potrebujemo nadaljno modernizacijo, da potrebujemo strukturne spremembe. In drugi stebr SKP-ja je potrebno oblikovati tako, da se bomo lahko soočili z težavami, specifičnimi težavami majhnih podjetij. Potrebno je modernizirati kmetijstvo, potrebno je zagotoviti sredstva iz drugega stebra za majhna podjetja, tako da bo lahko prišlo do te modernizacije. Modernizacija ne pomeni sama po sebi, da morajo ta podjetja postati večja. Priti mora do sprememb, tako da bodo ta podjetja lahko ponujala kakovostne izdelke. Doslej se nismo dovolj osredotočali na lokalne trge majhna podjetja morajo proizvajati za lokalne trge, ne nujno za izvoz. Recimo v moji regiji obstaja veliko popraševanje za specifične lokalne proizvode in zaradi tega bi se morala ta podjetja osredotočiti na lokalne trge. Mehanizme drugega stebra skupne kmetijske politike želim izkoristiti ravno v ta namen pa tudi prvi stebr lahko deloma namenimo temu. Poskrbeti moramo za večje ravnotežje med majhnimi in velikimi podjetji. In tudi majhna podjetja morajo dobiti več eh, neposredne pomoči. Še prav posebej pa je pomemben program prilagajanja in modernizacije majhnih podjetij. Ja, Vesela sem bila, ko sem slišala, da želite dati prednost lokalnim trgom, lokalni proizvodnji. Kako želite to storiti? Kako lahko zaščitimo svoje lastne trge pred prevelikimi, pred eh, tujimi izdelki, ki uživajo velike subvencije in ki pogosto niso tako kakovostni kot evropski izdelki? Katere ukrepe nameravate sprejeti v naslednjih 12 mesecih, da bi pomagali majhnim podjetjem, majhnim kmetovalcem v Evropi ali pa v Romuniji? Kaj boste torej storili, da bomo lahko, če si čez 12 mesecev ponovno gledamo ta video posnetek vaše predstavitve, eh, ocenili napredek? Kandidat za komisarja. to želim doseči z predlogi za skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Letošnje leto bomo imeli razpravo na to temo in do konca tega leta nameravam objaviti sporočilo komisije. To sporočilo bo vsebovalo tudi predloge za prihodno skupno kmetijsko politiko. In mislim, da bomo našli tudi nove pobude za to področje. Vendar pa pri tej razpravi ne bo odločala le komisija, več partnerjev je, več deležnikov. Tudi v tem odboru imate veliko novih idej, kar zadeva majhna podjetja. Mislim, da se je potrebno osredotočiti na oskrbo na lokalni ravni. Lokalni trgi so del velikega notranjega trga. In mislim, da moramo to vključiti v predloge za skupno kmetijsko politiko po leto 2013. Dobro, zaključili smo z prvim krogom in nadaljujemo z drugim krogom. Rad bi povdaril, da nismo privrčevali niti minute v tem krogu. Imamo tudi čakalno listo poslancev, ki želijo spregovoriti. Zato pozivam vse tiste, ki ste na seznamu v naslednjih krogih, eh, da privrčujete kakšno minuto, če želite dati čas tudi kolegom. Kolega pa pa Stamkos. Yes. Gospod Čološ, kako ocenjujete vpliv ponudbe iz julija 2008 na skupno kmetijsko politiko? Ali se zavezujete, da bodo vse zaveze, ki jih bo sprejela komisija v pogajanjih iz Dohe, upoštevala reformo skupne kmetijske politike? In ali boste zahtevali, da enake zaveze sprejmejo tudi naši trgovinski partnerji? Da, inače. Kandidat za komisarja. Komisija eh, Evropejna a venit ko propo. Mislim, da je Evropska komisija podala zelo dober predlog in močno smo si prizadevali, da bi ga tudi uresničili. Sedaj pa moramo počakati na protipredloge naših trgovinskih partnerjev. Sam nameravam biti zelo odločen. Mislim, da smo na evropski ravni izvedli že veliko prizadevanj, še prav posebej, kar zadeva dostop do trga. Ne moremo ponuditi več. Smo odprti in smo za sprejem večstranskega sporozuma. Mislim, da bi ta koristil vsem. Vendar pa moramo najprej pomaga, eh, počakati na predloge naših trgovinskih partnerjev. Sami ste že povdarili, da smo že storili veliko. Gospod Papastamkos, nedavni sporozum z sredozemskimi državami, pa ne le s temi, je pokazal, so pokazali, da odpiranje trga povzroča težave za naše evropske kmetovalce, če odpiranje trga seveda ne spremlja ustrezna zakonodaja. Kako nameravate poskrbeti za to, da boste v mednarodnih pogajanjih zastopali večfunkcionalni evropski kmetijski trg? To mora biti del mednarodnega sporazuma Svetovne trgovinske organizacije. Uh, da, kre... Kandidat za komisarja. Uh, referit. Uh... Ja. Svežen za priznavanje geografskega porekla je zelo pomemben element za sprejem sporazuma za Evropsko unijo, seveda. Namreč želimo ohraniti kakovost izdelkov na evropskem trgu. Tudi pri ostalih načeljih upravljanja trga bomo seveda spoštovali pričakovanja naših potrošnikov. In to morajo spoštovati tudi naši trgovinski partnerji. Njihove izdelke je potrebno obravnavati isto kot izdelke Evropske unije vendar pa je to del pogajanj. Geografsko poreklo pa je zelo pomembno, po mojem mnenju. Stefan Lefol je naslednji na vrsti. Žudre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da imam občutek, da nas odgovori kandidata preprečujejo, da je neuradni dokument v Eh, smetih eh, in eh, tam bi ga našli in dobro bi bilo, da to pustimo za sabo. Torej, odgovori so bili zelo formalni o prvem in o drugem stebru. Velik stebr, v katerem so pomoči prvi eh, stebr in potem drugi stebr, ker je vse okolje, majhni obrati in podobno. Ali se ne zapirate eh, v neko dvojno kmetijstvo, kmetijstvo prvega stebra, ki dobiva pomoči, ki eh, je morda malo kontrolirano. Eh, potem pa drugi eh, sektor, ki se eh, nanaša na manjše obrate, okolje. Morda bi bilo dobro, da razmišljamo o velikem kmetijskem sektorju, ki pokriva vse. In to bi bilo tudi razumljivo eh, za evropske državljane. Dva stebra vsemi temi cilji, eh, to je nerazumljivo za državljane. Gospod Lefol, razumem eh, vaše razmisleke o tej temi. Nočem se omejevati na obliko en stebr, dva stebra, več stebrov v sedanji fazi menim, da je pomembna vsebina. Tudi, če imamo dva stebra, se ta ne nanašata na dve različni kmetijski področji. To je eno kmetijstvo. Mi imamo v Evropi diverzifikacijo kmetijstva in imamo celo več kmetijstev. In v enem eh, stebru imamo pač letno plačevanje imamo pač letno podlago za uh, neposredna plačila in tu imamo tudi določene okoljske elemente in standarde, ki so že uh, obvezujoči in jih je treba spaštevati. V drugem stebru pa imamo manajvrski prostor za to, da pomagamo kmetovalcem, da se prilagodijo novi situaciji, da modernizirajo svojo proizvodnjo, Dejstvo je, da je treba tudi spremembe uvajati zaradi podnebnih sprememb in podobno. Treba je bolje eh, povezati kmetijstvo in podeželje. To lažje storimo tukaj, kajti tukaj imamo večletne programe. Razumem seveda vaše skrbi in odprt sem tudi za iskanje različnih rešitev, vendar v tej fazi se ne osredotočam na formo, na na obliko, temveč na vsebino. Želim pač, eh, da zagotovimo dohodek za naše kmetovalce ob spoštovanju seveda obstoječe zakonodaje. Imamo pa seveda tudi nek manevrski prostor, ki nam omogoča pogled eh, v prihodnost in modernizacijo. Najlepša hvala, Stefan. In, no, Ja, zabeležil sem uh, odgovor, ki omogoča razpravo. To je pomembno. Družba, kmetovalci uh, v celi Evropi, to je pomembno. Treba je uh, zagotoviti, da oni razumejo politično razpravo. Zadnja vprašanja. Torej, slišali smo utemeljitev uh, teh dveh stab. Prav v prvem stebru niso financiranje, v drugem je sofinanciranje. Uh, in kako bo pravzaprav uh, komisija uh, prepričala države članice za sofinanciranje v obeh eh, stebrih. Torej, moje mnenje je, dokler imamo SKP, moramo tudi imeti skupni proračun. To je zelo pomembno za me. Za uh, politiko za razvoj podeželja je sofinanciranje drugačno. Vloga sofinanciranja je tu drugačna, kot bi si jo lahko zamislili v prvem stebru. Torej, menim, da za politiko skupnosti potrebujemo tudi proračun skupnosti. Ni pomembno, eh, kakšen tip financiranja bomo dobili, vendar mi moramo imeti za vse države članice, tudi eh, možnost, da zagotovijo uravnovešeno financiranje in to financiranje ne sme biti ogroženo zaradi obstoja ali neobstoja nacionalnih proračunskih sredstev. George. Dobro, sedaj pa je na vrsti George Lyon. Hvala, predsednik. Najprej se povečujem, ker sem zamudil na sestanek. Gospod Čiološ. Sprašujem vas, kateri so trije najpomembnejši ukrepi v naslednjih petih letih, ki so potrebni za to, da se izboljša konkurenčnost evropskega kmetijstva. Komisar. Kandidat. Yes, very briefly, I think that, uh, for... Na kratko. Menim, da je najprej pomembna prilagoditev skupnega uh, eh, sk uh, eh, SKP-ja um, bo šla v smer izboljšanje konkurence in zato je nujno, da se kmetje prilagodijo novim izzivom. To je nujen ukrep. Potrebno je investirati v modernizacijo, potem tudi v okviru prvega stebra bomo poskrbeli za ravnovesje pri splačilu neposrednih plačil in pa v mednarodnih pogajanjih moramo poskrbeti, da bomo dobili takšne rezultate, da bodo naši kmetje lahko več profitirali od mednarodnega trga. Torej, da skozi rezultate naših pogajanj zagotovimo nove priložnosti za naše kmete. To je glavno, torej ohraniti in pa še okrepiti konkurenčnost naših kmetov. Dodatno vprašanje. Slišal sem, kaj ste povedali, ampak zanima me, ali morda razmišljate o novih tehnologijah, ki so na razpolago drugim kmetom po svetu, ali je to nekaj, do česar bi morali imeti dostop tudi naši kmetje, Vem, da boste lahko rekli, da to ni v vašem resorju, ampak to je vseeno pomembno vprašanje za kmetijsko industrijo in zato me zanima, kakšno je tukaj vaše stališče in eh, kako boste zagotovili, da bodo evropski kmetje imeli dostop do, enakih, eh, do enake tehnologije kot drugot po svetu. Kandidat. Torej, govorite o konkurenčnosti. Če kmet želi biti konkurenčen, potem najprej potrebuje stranke. Torej, kar se tiče biotehnologije, mislim, da je ta bistvenega pomena oziroma v povezavi z biotehnologijo je bistvenega pomena, da stranki daš na izbiro ali želi um, proizvode, ki so plot uh, biotehnologije ali ne. In potem imamo tudi izbiro na področju živalske krme. V novem kolegiju potrebujemo ustrezne rešitve, tako da bomo živinorejcem lahko dali možnost, da še naprej opravljajo svojo aktivnost in da jih ne bomo z uh, regulacijo preveč omejili pri njihovih dejavnostih. Seveda je pomembno tudi mnenje znanstvenikov o biotehnologiji in potem obstaja tudi vprašanje, kako so proizvajalci sposobni prepričati eh, kupca, stranko, da naj eh, se odloči za takšen proizvod. Za enoten trg je pomembno to, da se zavedamo, da je konec koncev stranka tista, ki je najpomembnejša oziroma kupec. Žuzi. Monsieur le commissaire, euh, bonjour. Gospod uh, komisar, dober dan. E, tudi jaz bi nadaljeval o tej temi. Tu ste slišali eno mnenje. Ko si ogledamo program Koextra, eh, vidimo, da študije kažejo, da obstaja problem glede soobstoja eh, Eh, naprimer gensko spremenjenih eh, or, eh, rastlin in takih, ki to niso in podobne eh, pare imamo. Kako boste zagotovili svobodo izbire eh, za eh, kmetovalce, za kmetijske verige, ki želijo eh, zagotoviti živila brez eh, GSO-jev? Mislim, da imamo problem eh, tudi z uvozi, uvo, uvozom soje imamo težave. Omejevanje proizvodnje rastlinskih beljakovin v Evropi zahteva seveda tudi gensko spremenjeno sojo iz uvoza in ali bi mi to lahko sedaj proizvajali pri nas tudi brez GSO-jev? Da, gospod Bove, eh, poznam vaša prizadevanja na tem področju. Glede soobstoja lahko povem, da se strinjam z vami. Pomembno je, da lahko potrošnik izbira. Potrošnik ima pravico izbire proizvoda z GSO-ji in brez GSO-ji. In ne želim se izogniti izogovoru, vendar to je nekaj, kar je v prestojnosti držav članic, da zagotovijo in kontrolirajo izvajanje te politike. Se pravi, določajo pravila glede soobstoja in jih tudi izvajajo. Uh, želim eh, morda eh, tesnejše sodelovanje eh, z državami članicami glede tega, vendar je to v pristojnosti držav članic. Kar pa zadeva rastlinske beljakovine, zlasti soja, sedanja trgovinska mednarodna pravila se ne nanašajo na količine, mi ne moremo imeti pač vezana plačila za eno proizvodnjo, ne vezana za drugo. Eh, mi imamo pač eh, neko svobodo glede eh, soje in dejstvo je, da bi Evropa težko zagotovila tako veliko oskrbo. Zelo malo je namreč držav, ki zaradi klimatskih in drugih značilnosti omogočajo proizvodnjo soje mislim, da imamo malo uh, možnosti za to, da bi bili samozadostni in mi se moramo vprašati, kako doseči ravnovesje. Morda ne želimo soje in koruze z GSO-je. Kako pa je pravzaprav z mesom, eh, ki je bilo eh, krmljeno z proizvodi z GSO-ji drugot? Torej, tukaj moramo najti neko ravnovesje. Uh, Hvala, Jose Bove. Slišal sem odgovor, to omogoča razmišljanje za prihodnost. Mislim, da bomo delali v tej smeri s komisijo. Govorili ste tudi o znaku kakovosti, to se mi zdi pomembno danes imamo neko skandalozno situacijo v Evropi in mislim, da bi morala nova komisija govoriti z druženimi državami. Kako bi lahko v Evropi eh, sprejeli naslednjo situacijo? Pred tremi leti je eh, urejeno vprašanje hormonske govedine za ZDA in kako imamo lahko proizvod, ki se sto odstotno obdavči. Eh, zakaj eh, eh, je to še možno. Mislim, da bi morala komisija sprožiti razpravo, da se ustavi ta mednarodni skandal. Euh, Seveda eh, razumem vaše vprašanje. Veste, tu gre za mednarodna Eh, pogajanja, ki jih vodi moj kolega, eh, vendar bom sodeloval z njim in skupaj bi poiskali rešitev. Vem, da je to vprašanje, ki se vleče že dolgo in kot komisar za kmetijstvo bom pomagal najti rešitev. Dobro, sedaj ima besedo poslanec Ashworth. Uh, Hvala lepa. Eh, gospod kandidat, mislim, da moramo več zvedeti o vaših pogledih na redistribucijo. Razumel sem, da se želite odmakniti od uh, zgodovinskega pristopa in želite najti nove rešitve. Ali lahko predlagam nekaj uh, načel za novo podporo? Prvič, mislim, da mora biti bolj enostavna, bolj pravična in pa bolj pregledna. Številne države in predvsem nove države članice so mnenja, da pavšalne vsote na osnovi hektarja, da se te zdijo logičen razvoj dogodkov. Ali se vam zdi, da imajo prav? V povezavi z porazdelitvijo. Mislim, da govorite o uh, poreditvi v prehranske verigi. Ne govorim o bolj transparentni in bolj pravični porazporeditvi. Mm, torej, mislim, da sem bil tukaj jasen v, v prihodnji SKP. Mislim, da morajo biti kriteriji za porazporeditev neposrednih plačil bolj realistični in da morajo upoštevati nekatere posebne značilnosti, tako da bodo izplačila bolj uravnotežena um, da mora biti enostavna, s tem se strinjam, potem tudi uh, pravičnost, to je beseda, ki sem jo sam tudi že uporabil. In kar se tiče preglednosti, komisija se že prizadeva za to, da bi bila bolj pregledna pri dodeljevanju te pomoči. Sedaj mora komisija, seveda v partnerstvu s parlamentom, analizirati, kaj narediti za to, da bomo ostali enostavni, ampak da bomo hkrati zagotovili, da se evropski denar dobro uporablja, da se upošteva tudi skladnost kriteriji, pravičnost in pa preglednost. Torej, države članice, ki že zagotavljajo veliko stopnjo preglednosti pri, pri pomoči, Eh, torej te naj se takšno prakso nadaljujejo. V to smer bi želel iti. Yes, Specifično sem vas vprašal o vašem mnenju pavšalnih sod glede na hektarje. Ampak, ne glede na to, če bi zagotovili um, pravičnost, bi morali imeti tudi ustrezne proračunske mehanizme. Kakšno je vaše mnenje o popravljalnih proračunskih eh, postopkih. Zlasti imam tukaj eh, v, misti, eh, v mislih popuste. Torej, pašalna sota na hektar, to obstaja v novih državah članicah. Tam so sklenili, da bodo uvedli premijo obrata na osnovi denarja, ki so jih ti obrati že do sedaj dobivali. Zato potrebujemo enoten pristop v celotni Evropski uniji. Sedaj imamo obe možnosti izplačil, torej glede na hektar v novih in pa glede na obrat v starih državah članicah. Mislim, da potrebujemo enoten izplačilni mehanizem, seveda pa moramo upoštevati specifične dejavnike. Eh, s katerimi lahko zajamčimo pravično porazdelitev pomoči. No, no, eh, Zaključili smo s tem vprašanjem, gospod Anju. Battery... Hvala lepa. Nek eh, britanski proizvajalec je bil prisilen v to, da investira v alternativne proizvalne sisteme, sisteme in Evropska unija ni želela uh, ni želela ponuditi pomoči. Po drugi strani pa je rumunski proizvajalec dobil um, 25 odstotkov iz uh, nacionalne vlade in 25 iz EU. Če uh, rumunski proizvajalec uh, se ne bo uh, odločil za to, da sprejme to podporo, bodo lahko še naprej proizvali jajca na stari način in ne na novi. Uh, to se mi zdi nespremljiva praksa. Ali boste dovolili, da se to nadaljuje? Eh, davkoplačevalec je. Eh, davkoplačevalski denar se je slabo porabil v Romuniji v letu 2002 in eh, kaj ste pripravljeni narediti proti temu? In če se bo to izkazalo, za, če se bo izkazalo, da je tukaj prišlo do borne verb, ali boste prevzeli korake za to, da bi to ustavili. Ne vem, kakšne pomoči mislite tukaj leta 2002. Romunija sploh še ni bila članica Evropske unije. Ne razumem, na kaj se navezujete ali morda na uh, sredstva SAPARD. Ta, so bila, ta sredstva so bila uporabljena za spodbudo kmetijskemu sektorju. Uh, Leta 2002 smo ta sredstva uporabljali v Romuniji, da, ampak takrat, če nismo bili članica, ali ste lahko nekoliko bolj natančni, na katera sredstva se navezujete, na kateri inštrument ali katero vejo proizvodnje? Ja. Dve ločeni vprašanji. Najprej sedanjost. Ta je najpomembnejša. In uh, skušal bom posplošiti stvari. Ali želite končati svoj dvominutni odgovor? Imate priložnost, da govorite dve minuti in te, zato se niste odločili. Torej, bolj nasplošno. Uh, za proizvodno uh, jajc v kletkah. Italija in Španija sta tukaj daleč zadaj. Uh, potrošniki, uh, torej, če bo ta prepoved. Uh, uveljavljena, potem bodo uvožena jajca iz Indije, Ukrajine, ki bodo proizvedena pod slabšimi standardi eh, kot pa v Evropski uniji. To je problem, s katerim se bomo kmalo soočali. Ali se tega zavedate? Da, privind... Eh, Verjetno se navezujete na uredbo uh, glede kletk, eh, v katerih se goji kure, ki nosijo jajca. Animalelor sunt niște decizii care s-au luat eh, la nivel european privind aplicarea. Um, torej, glede tega imamo pravila na skupnostni ravni in vsi proizvajalci, tudi v Veliki Britaniji, v Romuniji, bodo morali spoštovati nova pravila. Eh, Napove teh pravil se je zgodila že pred leti, sedaj imamo prehodno obdobje, ko se proizvajalci lahko odločajo za, to, za ta prehodni način ali ne. Enake možnosti imajo tako v Veliki Britaniji kot v Romuniji. In upam, da bodo proizvajalci tudi zmožni izkoristiti investicije za to, da bodo lahko izvali norme, ki so bile sprejete na evropski ravni. Dobro. Sedaj pa na vrsti gospod Doc, ki ga pa ni tukaj. Zato dajem besedo Mišilo Dentanu. Monsieur le commissaire désigné, vous avez affirmé. Gospod kandidat za komisarja, v odgovoru na vprašalnik ste zapisali, da je eh, bodoča stabilnost SKP-ja eh, odvisna tudi od tega, ali bomo uporabljali moderne in učinkovite mehanizme. V prejšnjem desetletju se je izkazalo, da je potrebno ohranjati regulativo proizvodnje in trga. Eh, se pravi, da je treba nekoliko tudi upravljati kmetijstvo. Govorili ste o novih eh, orodjih. Na katera orodja ste mislili? Eh, katera katere javne instrumente, naprimer, želite uporabiti in kako je z pogodbami, sistematičnimi pogodbami v neki verigi. Ali, če želite eh, podpreti tako pobudo, je treba tudi razviti doktrino eh, komisije, ki je dosedaj pravzaprav tudi ovirala konkurenco, kar zadeva mehanizme za reguliranje, torej tu imam v mislih moderne mehanizme, ki ne ovirajo trga. Določene stvari smo poskušali že v nekaterih sektorjih, naprimer garancijski sklad, zavarovanje dohodkov, to, kar se pač uporabi v primeru fluktuacije cen, ki močno vplivajo na uh, dohodek kmetovalcev. Ta mehanizem eh, začenjamo uporabljati tudi za sadje in zelenjavo in to bi lahko uporabili tudi v drugih sektorjih. Torej, imamo lahko splošne mehanizme, ki jih lahko uporabljamo za različne sektore. Govorili ste tudi o pogodbah. To sedaj analiziramo za mlekarski sektor. Če bo to funkcioniralo, bi to lahko seveda prilagodili tudi drugim sektorjem. Eh, potem stimulirati, uh, eh, stimulirati je treba tudi pogajalske sposobnosti kmetovalcev v verigah. Eh, to naj hkrati seveda ne bi smelo vplivati na pravila konkurence in eh, s kolegi v komisiji bom poskušal vzpostaviti določene mehanizme, ki predvidevajo izjeme, eh, ki so potrebne za ta pomembni sektor. Ker pač ni bilo osnovnih regulativnih mehanizmov v preteklosti, tudi trgi niso dobro funkcionirali, kajti na ta način lahko tudi tudi zagotavljamo dobro ravnovesje eh, med ponudbo in praševanje. Se pravi, iščemo mehanizme, ki pomagajo in ki ne ovirajo eh, trg. Torej, kot rečeno, imeli smo to pri garancijah, imeli smo to pri zagotavljanju Eh, dohodkov, eh, lahko bi to imeli tudi na pogodbenem področju. Ne bi sedaj našteval več, eh, zaradi tega, ker je treba stvari še analizirati, določene stvari iz preteklosti bi lahko tudi prilagodili za današnje potrebe. To je tudi rešitev, tudi neposredna plačila so. Uh, neka možnost za zagotavljanje stabilnosti dohodkov kmetovalcev, kar pa zadeva ravnovesje eh, med eh, ponudbo in praševanjem. Tudi tukaj eh, bi to lahko bila neka rešitev. Pri starih instrumentih smo imeli reguliranje proizvodnje. Govorili ste tudi o znaku kakovosti. Ali menite, da bi za take proizvode lahko imeli tudi urejanje obsega Eh, se, ali menite, da ni dovolj kakovost, da je treba tudi obvladovati obseg proizvodnje? Ne vem, eh, ali bi lahko imeli kvote samo v nekaterih regijah Evropske unije. Tu bi imeli težave z delovanjem trga. Govorili ste o znaku kakovosti, o geografskem poreklu. E, treba je torej videti, kateri so najboljši mehanizmi, ki bodo zagotovili ravnovesje med proizvodnjo in ki jih krati ne bodo e, škodovali določenemu kakovostnemu proizvodu na trgu. In tu si lahko zamislimo tudi druge elemente, e, ne samo take, ki so vezane na trg. Mislim, da ne moremo v Evropski uniji delati neke otočke in urejati določene otočke na tem skupnem trgu. Treba je res razmisliti, kako te stvari urediti. Dobro, na vrsti je gospod Tabači. Ko bodo premagali volatilnost kmetijskih trgov, katere nove oblike urejanja bo treba vzpostaviti, kaj eh, naj bi dobili na mesto sedanjih intervencij, ki že ne funkcionirajo več. Kako bomo razrešili tudi vprašanje prevladojočega položaja velikih verik, eh, nad kmetovalci. Tu je vprašanje skoraj da v celi Evropi veliko uspeha. Köszönöm szépen, Fötö Bazsis. No, par rapport a la, a la volatilité, d'autres... Kar zadeva volatilnost eh, trgov, med mehanizmi sem že navajal širitev tega mehanizma, ki obstaja za sadje in zelova, zelenjavo. Se pravi, mi bi predvideli intervencije, ko obstajajo spremljive, veliko obstaja velika spremljivost cen, spremenljivost cen in uh, kar pa tudi zadeva velike verige. Vse to je mogoče urediti eh, tudi v pogajanjih o porazdelitvi dodane vrednosti znotraj določene verige. Lahko bi to začeli v mlekarskem sektorju, to bi lahko storili tudi za druge sektorje, tukaj ne govorim o intervenciji javnega sektorja. Tako trg ne deluje. Vse, na trgu se ureja seveda tudi z ponudbo in proš, popraševanjem, vendar znotraj neke verige je mogoče izvajati, voditi pogajanja in mi moramo sprejeti ukrepe, po katerih se bodo kmetovalci povezovali in tako predstavljali eh, nek eh, dejavnik v pogajanjih in niso vedno pravzaprav eh, krive velike trgovske verige, ki poberejo vso maržo, to so lahko tudi drugi akteri in to je treba vedno pregledati. Hvala lepa, nadaljujemo. Maren Harkin je naslednja na vrsti. Hvala. Kandidat za komisarja, v vaši predstavitvi ste zjutraj povedali, da bi reform, mira na SKP morala zagotavljati varno skrbo z prehrano in pa dostojen prihodek za kmete. Seveda je to nujno povezano. Če kmeti nimajo dostojnega prihodka, potem tudi nimamo varne skrbe s prehrano. Ena izmed eh, stvari, ki vpliva na zmanjšanje dohodkov kmetov, je dominantnost nekaterih velikih um, proizvajalnih verik na trgih in v Združenem kraljestvu smo ustanovili telo, ki bi naj eh, se ukvarjalo z eh, kodeksem ravnanja na trgu. Um, in zanima me, kakšno je vaše stališče v tej zadevi, kakšne korake bi sprejeli vi za to, da bi zagotovili ravnovesje med velikimi proizvajalci in pa manjšimi proizvajalci, maloprodajnimi proizvajalci. Ko sem bil v Romuniji minister za kmetijstvo, sem spodbujal proizvajalce in pa maloprodajo, da se naj med seboj pogajajo in uh, skušali smo sestaviti nekakšen praktični torej, mm, um, priročnik za to, da bi nekako uskladili pravila. Mislim, da se to lahko naredi med samimi členi prehrambene verige. Kot eh, komisar lahko takšne pogovore spodbujam, ampak menim pa, da komisar ne sme posegati v sam odnos med proizvodnjo in pa malo prodajo. Možno pa je, da uh, objavljamo priročnike na to temo, to je lahko rešitev, vendar pa zato potrebujemo podporo obeh strani. In kako sem povedal že gospodu Tabajdiju, pogajanje med samimi členi prehrambene verige, torej dogovori med posameznimi členi, bi lahko ponudili nove rešitve, lahko bi to prineslo dodano vrednost sami prehrambeni verigi kot komisar pa lahko takšno ravnanje zgolj spodbujam. To je seveda vprašanje, ki je povezano tudi z sektorjem konkurence. Marjen Harkin. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Pri, pozorno sem prisluhnila upala sem, da bi morda lahko visoka skupina za konkurenčnost morda lahko posredovala in poskrbela za napredek na tem področju. Vem, da ste rekli, da je največ, kar lahko vi naredite, to je to, da spodbujate posamezne člene. Ampak ali vidite kakšno možnost, da bi se skupina na visoki ravni ukvarjala s tem vprašanjem, kajti to je resnični problem in eh, to izkrivlja cene, kajti obstaja dejansko neravnovesje med posameznimi akterji. V naslednjih mesecih bom eh, se vrnil v parlament in bom predstavil sklepe skupine na visoki ravni in pripravljen sem eh, rezultate teh pogajanj izkoristiti za analizo možnosti za spodbujo takšnih pogajanj med posameznimi akterji. Ampak to bom moral narediti v tesnem sodelovanju z mojimi kolegi, ki so pristojni za konkurenčnost. Moramo analizirati posebnosti posameznih sektorjev, tako da bi lahko dobili določene izjeme na področju pravil konkurence. Ker imamo enoten trg, imamo tudi poenotena pravila vendar pa sem pripravljen spodbujati kakršnokoli eh, rešitev, možno rešitev za odpravo tega ravnovesja in pripravljen sem spodbujati dogovore, pogajanja med samimi členi prehrambene verige. Sedaj pa še enkrat gospod Bovi. Uh, o bolj splošni temi. Eh, tudi v povezavi z začetno razpravo. Torej, evropsko kmetijstvo je odvisno od fosilnih goriv. 9 eh, milijon ton eh, se porabi, 2 toni na evropskega prebivalstva. To pomeni, da je pravzaprav ta sektor prestojen za 20 odstotkov plinov, ki uhajajo. In eh, tu je treba tudi upoštevati, da je treba upoštevati naprimer eh, okolje, degradacijo tal, eh, treba je upoštevati tudi, da je če dalje več koruze, silažne koruze, ki negativno vpliva na, na tla in mnoge države sedaj Eh, predstavljajo svojo proizvodnjo in poskušajo vzpostaviti novo kmetijstvo, ki je tudi energetsko primerno in vzdržno. Kaj namerava storiti eh, komisija, da podpre ta eh, projekt, ki je odgovor tudi na ogrevanje okolja? Gospod komisar, jaz sem to že povedal vprašanja glede podnebnih sprememb, varstva okolja, je treba seveda tudi upoštevati pri razvoju našega kmetijstva. To je tudi želja naših davkoplačevalcev. Treba je torej bolje razviti mehanizme, ki omogočijo uporabo eh, novih mehanizmov in tudi prenos eh, v druge roge. Sodeloval bom tudi s kolegi pristojnimi za raziskave, zato da vidimo, kako lahko raziskave uporabljamo na tem področju in kako lahko pravzaprav uvajamo inovacije. Zamisel, da bolj uporabljamo lokalno kmetijstvo, je Eh, tudi odgovor na to vprašanje. Določene regije so preveč ustrajale na industrializaciji kmetijstva. Kmetijstvo mora biti konkurenčno, mora biti sposobno proizvajati, vendar v določenih regijah je treba kmetijstvo bolje usmeriti v lokalne trge, v lokalnega potrošnika. Tu je treba več komunicirati v tej smisli in lokalne trge moramo upoštevati prav tako kot celovitost trgov in treba je spodbujati tako kmetijstvo, ki spoštuje okolje in ki zagotavlja eh, tudi uravnovešeno uporabo lokalnih resursov. Šose, še dodatno vprašanje glede dohodkov za kmetovalce. Iz vaših ust še nisem slišal naslednjega v okviru politike konkurence Evropa a, eh, prepoveduje prodajo z izgubo. Zakaj se danes naprimer ne prepove e, prodaja z izgubo? E, Eh, na področju sadja in zelenjave in mesa prihaja vedno do kriz tudi zaradi prodaje za izgubo. To je treba urediti. Eh, predsednik Roosevelt je leta 1944 že dejal, da je treba prepovedati prodajo z izgubo in eh, to je tudi nekaj, kar moramo mi urediti. Da, to je občutljivo vprašanje. Eh, vendar je to eh, vprašanje drugačno od tega, če trgovec eh, prodaja z izgubo. On seveda kupuje po eni ceni, potem prodaja in ta cena je lahko seveda nižja od nabavne cene. Pri proizvajalcu pa seveda Eh, lahko pride do prodaje z izgubo, ker pač upa, da bo na ta način še lahko upravljal svojo dejavnost. Nikogar seveda ne moremo prisiliti, da prodaja z izgubo, ampak ravno tudi neposredna eh, plačila pravzaprav pomagajo na tem področju. Eh, ne vem, eh, kakšen je manevrski prostor, eh, ki ga imam. Eh, na tem področju najprej bi bilo treba preučiti, odkot prihajajo izgube za kmetovalca, kakšne so pozicije tudi velikih trgovskih verik. Torej, vsekakor pač moramo zagotoviti ustrezen prihodek, ker pač morate živeti od tega. Gospod Vojčehovski je naslednji na vrsti. Hvala lepa. Kandidat za komisarja. Vesel sem, da lahko naslovim vprašanje na kandidata iz eh, nove države članice, kajti nanaša se na te države. Gre za diskriminacijo na področju subvencij. Prejšnja komisija je predlagala naslednjo rešitev. Po letu 2013 bi stopnja subvencij Eh, bila takšna, da bi imeli po eni strani eh, privilegirane države in po drugi strani diskriminirane. Med diskriminiranimi so nekatere nove in nekatere stare države članice. Portugalska, Španija, eh, Švedska, Finska so nad povprečjem. Ni nobene utemelitve za te velike razlike pri procesu ločevanja. Kaj, namerite, kaj nameravate narediti za to, da bi spremenili situacijo in da ne bi bilo tolikšno število držav diskriminiranih? E, Gospod Vojčakovski, kako ste že povedali, kriteriji za podelitev neposredne pomoči, to je tema, o kateri bomo razpravljali še pred predlogi za reformo SKP. In uh, tudi s pomočjo Evropskega parlamenta bomo lahko oblikovali takšne rešitve, ki bodo prispevale k večji uravnovešenosti. Te razlike lahko utemelimo z dejstvom, da obstajajo različni pogoji za kmetijsko proizvodnjo v Evropski uniji. Vendar pa cilj mora biti ta, da imamo jasne, pregledne kriterije, s katerimi se bomo lahko izognili takšni diskriminaciji. V prihodnih mesecih bomo razpravljali o prihodnosti SKP -e in prepričan sem, da bomo našli eh, ustrezne rešitve, ustrezne mehanizme za razdelitev neposredne pomoči in da bomo pri tem odpravili tako imenovane zgodovinske kriterije. Mišle, Hvala lepa za odgovor. Mislim, da ima vse skupaj upraviti tudi za proračunom, ampak želim povdariti, da ne gre za to, da bi želel odzeti denar tistim, ki ga imajo več in ga dati drugim, ki ga imajo manj. Gre za to, da tisti, ki nimajo denarja, potrebujo, potrebujo več denarja. Zato Eh, vem eh, oziroma sem vesel, da branite proračun, ampak zauzemati bi se morali za večji proračun, ker imamo sedaj Lizbonsko pogodbo, imamo sedaj večje pristojnosti na področju kmetijske politike, zato potrebujemo tudi višji proračun. Eh, in potem še nekaj o genetsko spremenjenih organizmih. Ali se strinjata s tem, da bi vsaka država članica morala na lastni ravni se odločiti, in, eh, torej se odločiti za legalizacijo spremenjenih organizmov ali ne? Hvala lepa. Eh, predsednik komisije Barozo je že na to temo podal določen predlog in tega tudi podpiram ob predpostavki, da znanstvena poročila in pa znanstvene raziskave, torej ko bi te raziskave jasno pokazale, da ne obstajajo nobene domena zdravstvena ali okoljska tveganja za eh, genetsko spremenjene or, eh, organizme. da bi se na to države članice lahko odločile, kako postopati. Kaj ti glede GSO-jev imajo države članice pač raznolika stališča. Ampak to je samo moje osebno mnenje. Za to področje je pristojen moj kolega, ki je pristojen za zdravje in pa zaščito potrošnikov. Dobro. Na vrsti je gospod Messerschmidt. Ja, eh, er- Hvala lepa. Prihajam iz Danske. tam obstaja vse splošno strinjanje, da pomoč, eh, pomoč eh, škodi kmetovalcem, potrošnikom in eh, veseli smo, da je to tudi linija gospe Fischer-Böll in pa komisije v zadnjih letih. Nedavno smo slišali, da vaš kolega Levandovski meni, da se v naslednjih petih letih ne bo nadaljevalo s takšno prakso. Levandovski je govoril o tem, da se bo končala postopna razgradnja pomoči. Moje vprašanje je naslednje. Ali boste vi kot komisar se zauzemali za zmanjšanje subvencij oziroma ali se strinjate z gospodom Levandovskim, da se to mora nehati? Eu nu știu nici ca Marian Fischer Böll să fi avut ca obiect. Nič ne vem o tem, da bi si naj eh, komisarka Bölova postavila za cilj, da zmanjša te subvencije. To, kar je poskuš, poskušala doseči, je to, da bi dosegla ravnovesje med prvim in pa drugim stebrom, prvim eh, za pomoč in pa drugim za razvoj kmetijstva. To modulacijo je uvedla za to, da bi podprla drugi steber in pa razvoj podeželja. Ta modulacija sedaj več ni potrebna, kajti v SKP po letu 2013 bomo skupaj z državami članicami lahko odločali o tem, kateri denar bo sedaj predviden za, stever, za prvi stebr in kateri za drugi. Subvencije in pa neposredne pomoči igrajo pomembno vlogo pri stabilnosti dohodkov, tudi ko gre za proizvajalce na danskem. Mislim, da je to pomemben mehanizem in menim, da ga moramo obdržati. Seveda pa potrebujemo ravnovesje med prvim in drugim stebrom. Sedaj imamo možnost, da v naslednji razpravi o SKP po letu 2013 uh, eh, od, uh, dosežemo to ravnovesje. Sam mislim, da neposredna pomoč lahko odigra pomembno vlogo. Moramo zagotoviti vsaj minimalni dohodek za proizvajalce in zato mislim, da morajo ostati te subvencije. Eventuelt kommende komisar kolega Lewandowski, var v sin høring i stand til at erklære Torej, vaš eh, bodoči kolega Levandovski se, je, se ni izrekel glede subvencij. Rekel je, da se te ne bi smele prenehati. In sedaj me zanima, ali se strinjate s tem, da bi v petih letih eh, sedaj proračun znašal 50 odstotkov na področju kmetijstva. Veliko ljudi v moji državi ni zadovoljnih za tem, da se toliko denarja eh, investira in je mnenja, da bi eh, enotni trg deloval bolje, če bi prenehali za subvencijam, če kmetijstvo ne bi bilo več odvisno od države. Zato me zanima, ali se boste zauzemali za zmanjšanje uh, subvencij uh, Eh, bodi si srednjeročno ali dolgoročno, ali želite zmanjšanje teh sredstev. Kandidat za komisarja. Mislim, da SKP potrebuje koherenten proračun. Ne gre samo za denar, ki pomaga proizvajalcem, gre za živila v Evropski uniji. Uh, kmetovalci ne proizvaja samo za enotni trg in eh, ne jamčijo samo delovnih mest, ampak tudi v drugih pomenih je to. Eh, v, tudi v drugih pogledih je to pomembno. Proračun je upravičen. S tem denarjem lahko zagotovimo proizvodno za Evropo in eh, sedaj še ob strani ne smemo narediti napake in zmanjšati podporo za proizvodnje, kajti pod, s tem bi se zelo povišali stroški. Zato menim, da je visok proračun za kmetijstvo upravičen. Argumente imamo, sedaj pa moramo izkoristiti reformo za to, da o tem jasno sporočamo, zakaj je tako pomembno, da proračun podpira kmetijstvo. Mislim, da mora biti proračun za SKP še vedno dobro opremljen. Tam, kjer obstaja prostor za razpravo, pa moramo pogledati, kakšne so možnosti za boljšo porazporeditev med prvim in drugim stebrom, brez da bi s tem ogrožali naše kmete. Prehajamo k četrtemu krogu vprašanj nekaj minut smo prihranili in sicer zahvaljujoč kolegu Tabačiju. Tako bomo morda lahko dali možnost tudi drugim poslancem. Gospod Sikerski je naslednji na vrsti. Za vsede mnom e, stvrdil, že preznačame duže sume na VP. E, torej, kandidat za e, komisarja je pač dejal, da namenjamo veliko sredstev za SKP. Evropski kmetovalci pa še vedno ne čutijo stabilnosti, ki naj bi to eh, preneslo. To je problem številka ena. Drugi problem pa je naslednji omenili ste moderne, sodobne tržne mehanizme. Ali bi lahko o njih povedali nekaj več? Ali ne bi bila plačila eh, namenjena površini, ki se uporablja za kmetovanje, ali pa na število aktivnih eh, kmetovalcev? V številnih državah članicah imamo celo vrsto manjših eh, kmetij in eh, zaradi tega je tudi število kmetovalcev veliko in je na podeželju specifična situacija. Katere mehanizme in instrumente bi razvili za ta, eh, to vrsto sektorja? Kako želite eh, pravzaprav um, pomagati takim strukturam, ne da bi večali kmetije? morda nimajo vsi predo, predelovalci vtisa, da jim pomaga SKP. Eh, mogoče so nekatere regije v vaši državi članici, kjer se bodo plačila v naslednjih letih eh, povečala, ker so pač začeli na nižji ravni. Uh, hkrati pa tu potrebujemo še dodatna prizadevanja za prestrukturiranje in modernizacijo kmetijstva in SKP bo še naprej ponujala eh, take mehanizme. Glede modernih tržnih eh, mehanizmov, želim povedati naslednje. To, o tem sem pravzaprav še govoril in ne bi šel še v nadaljne podrobnosti. Tu gre za tehnične podrobnosti, ki jih moramo izdelati skupaj s strokovnjaki. Naprimer, v mislih imam nek sklad za zagotavljanje stabilnosti dohodkov ali pa intervencije v primeru drastičnih situacij. To so lahko rešitve. To sem že napovedal. Razmišljal bom o različnih eh, modalitetah, o različnih pogodbenih eh, razmerih znotraj panoge. Vse to lahko pripomore k stabilnosti cen in dohodkov kmetovalcev. Prav gotovo bodo še drugi predlogi za rešitve. Dobro pa je, da formuliramo naše želje in da razmišljamo v pravo smer. To je že dobro izhodišče. Potem pa majhne kmetije. Tako kot neposredna, tako kako bodo neposredna plačila porazdeljena na hektar. E, torej, to bo bolje upoštevalo ravno take kategorije kmetovalcev. In drugi steber lahko tudi predvidi bolj prilagojene mehanizme za to kategorijo. Potem pa ste omenjali tudi zaposlovanje kmetijstvo daje velik prispevek k zaposlovanju in to je treba tudi upoštevati. Treba je pripraviti mehanizme in kazalce za ocenjevanje in merjanje uh, Službe komisije so že v preteklosti delali na tem in so že poskušale uvesti take kazalnike, vendar takih kazalnikov do sedaj še niso znanstveno podkrepili in zaradi tega tudi niso pripravili modalitete za ocenjevanje tega vidika. Torej, govorili smo o prestrukturiranju, modernizaciji, Res je, da se nekaj stane in mi moramo najti tudi ustrezna sredstva za to. In kaj lahko storimo za to, da bo sistem neposrednih plačil bolj poenoten in da bo hkrati upošteval potrebe kmetovalcev, kjer eh, proizvodnja ni dobičkonosna, ker so pogoji slabši in kako je z podporo za specializirano proizvodnjo, naprimer tobak. To je naprimer tipično za manjše kmetije v Grči, na Polskem in tudi v drugih državah. Gospod komisar, neposredna plačila se dajejo na podlagi kriterijev, ki jih bomo še pripravili za prihodnjo SKP in s tem bomo zagotovili tudi boljšo razdelitev, uravnovešenost. To je moja prioriteta, to sem že povedal. Pomembno je torej, da te stvari uredimo v prvem stebru in jih tam adaptiramo. Uh, treba je upoštevati seveda tudi take skupine kmetovalcev, ki ste jih vi omenjali, da te tudi bolj pravično obravnavamo, kjer določena proizvodnja ni rentabilna, lahko uporabimo drugi stabr SKP-ja in tam so ukrepi za spodbujanje investicij v modernizacijo in to je tudi možno izkoriščati treba pa je seveda upoštevati potrebe trga in popraševanje na trgu. Tobak. Veste, da je že pred nekaj leti bila sprejeta reforma,

ki ont été contraints de jeter leur production. Eh, hvala lepa. Določeni kmetovalci so morali uh, opustiti svojo proizvodnjo, ker pač niso imeli zadostnih dohodkov. To je pač posledica deregulacije. Uh, to je žalostno, ker hkrati govorimo tudi o regulaciji v prihodnje. Govorimo o pogodbah z verigami. Uh, in o tem, kako bi bili, lahko bili bolj učinkoviti. Vsi se obračamo in vsi se odvračamo od kvot, eh, ki naj jih po letu 2015 ne bi bilo več. Torej, mi čakamo na nova pravila in v tem času se boste odvrnili od kvot, razen če prepričate eh, države članice eh, da bi jih še uporabljali. Pomislimo tudi na sladkor, tudi tam smo imeli težave in potem pa nevezana plačila ali boste tudi eh, se odvrnili od nevezanih eh, plačil v prihodnje. Eh, Glede kvot eh, ne odvračam se jaz od njih, o tem smo razpravljali v svetu z državami članicami, tam je bila sprejeta odločitev če bi se vrnili na tak mehanizem, bi destabilizirali trge, ker mi smo se odločili za eno rešitev in rešitev ni, da se eh, stalno vračamo v preteklost, da gledamo v preteklost, temveč mi moramo sedaj eh, pogledati, kakšne priložnosti se odpirajo z ukinitvijo kvot. In mi ne smemo eh, gledati v preteklost. Za specifične regije, ki imajo speči, specifične probleme, pa je treba najti prilagojene instrumente. Zato se bom jaz eh, zauzemal. V sedanjih pogojih pa ohranjanje kvot ne bi bila rešitev. Kvote se odzivajo na spremembe v ponudbi, vendar ne upoštevajo sprememb pri povpraševanju. Dejstvo pa je, da če se zmanjša povpraševanje, tudi s kvotami ne bomo rešili problemov. Kvote torej niso prilagojen mehanizem. Mi moramo torej najti nek mehanizem, ki zagotavlja stabilnost v mlekarstvu, zlasti v deprivilegiranih regijah, eh, ki so tudi eh, pomembne za mlekarstvo. Mi smo poskušali najti rešitev z 68. členom, ki omogoča specifične intervencije in še za prihodnost moramo najti specifične rešitve za specifične situacije. Torej, treba je imeti prilagojene rešitve za določene regije. Vendar mislim, da se ne smemo vračati k kvotam. Hvala, gospod komisar. Sedaj bi govoril o sladkorju, prišlo je do sprememb na trgu in se, do sedaj je bila proizvodnja bila odlična. Imeli smo pravzaprav presežek 600 tisoč ton v Evropi in imeli smo izvoz. Dejstvo pa je, da je eh, s, eh, Popraševanje na mednarodnem trgu večje in cene so se povišale in brez eh, eh, kakršnih koli nadomestil je mogoče izvažati. In sedaj pa tega ne smemo. To je zopet eh, dokaz za nefunkcioniranje eh, trga. Ko boste komisar eh, sedemindvajseterice ali želite tudi tukaj ukrepati na tem področju in če želite, na kakšen način. Torej, na kakšen način. Treba je najprej pregledati, kakšen manevrski prostor omogoča reforma. Države članice so v svetu že sprejele reformo in mi moramo pregledati, kakšne so priložnosti na svetovnem trgu, kakšen je eh, naš manevrski prostor. Tu pa je seveda vprašanje, ki si ga bom ogledal bolj natančno, to vam obljubljam in vam bom tudi tedaj dal odgovor. To je treba prešudirati bolj natančno, treba je seveda upoštevati, eh, kakšen eh, manevrski prostor nam omogoča že sprejeta reforma in eh, kaj nam omogočajo mednarodni sporazumi. V tem trenutku ne morem pač povedati več, ker potrebujem seveda tudi bolj podrobne informacije. Bene, Najlepša hvala. Na vrsti je Elizabet Köstinger. Gospod Čološ, vi ste že nekako napovedali, da boste deprivilegirane regije podpirali v okviru druge ga stebra, naprimer gorske kmetije in podobno. Ali bo tu dovolj finančnih sredstev in kako boste zastopali finančne interese kmetijstva v komisiji? Zanima me tudi, ali želite nadaljevati z delom glede gorskih področji iz preteklih let ali pa želite hoditi po novih poteh. Hvala, gospod eh, komisar. Da, če bo dovolj sredstev za drugi stebr, potem bomo pri naslednji razpravi o SKP-ju po letu 2013, se pravi v naslednjih mesecih, imeli že možnost, da določimo ambiciozne cilje za prvi in drugi stebr. In tam bo treba tudi razpravljati o tem, kako bomo porazdelili proračunska sredstva pri razpravi o bodočnosti SKP-ja nam ne bo treba uh, ohranjati nekih maksimalnih sredstev za prvi in drugi stebar. Mi potrebujemo ravnovesje za prvi in drugi stebar. Vendar uh, se bomo o tem dogovorili tudi uh, v skladu z razpravo, ki jo bomo vodili v Evropskem parlamentu v okviru kolegija bom navajal vse argumente, zato da bodo tudi kolegi razumeli, zakaj še naprej potrebujemo skupno kmetijsko politiko, ki ima tudi dovolj finančnih sredstev eh, na voljo. Mi smo videli argumente, ki govorijo za. Mi smo videli, koliko težav je bilo na trgu zaradi fluktuacije cen in tudi na mednarodnem trgu lahko nastanejo težave. In eh, mi imamo tukaj dobre argumente, da lahko zahtevamo veliko sredstev in zavedam se te svoje naloge. Potem eh, hribovite regije, deprivilegirane regije, tudi s tem se moramo ukvarjati, ne da bi za vsako ceno ohranjali kmetijstvo v teh regijah, temveč da bi eh, Eh, tudi bolje valorizirali eh, proizvodnjo iz teh regij in s tem se bom natančno ukvarjal, se pravi z eh, gorskimi področji in deprivilegiranimi področji. Hvala, dodatno vprašanje. Torej, pokazali ste, da se zavedate, kakšni so izzivi bodoče SKP, čestitke, ne smemo pa pozabiti, da je kmetovalec tem za kmetijstvo. Mi se soočamo če dalje bolj staranjem eh, prebivalstva eh, in kmetovalcev. Kaj želite storiti proti temu? Kakšne perspektive želite ponuditi mladim kmetovalcem? Gospod kandidat za komisarja. Da, to je en razlog, zakaj sem rekel, da eh, mora podeželje ostati v okviru kmetijske politike, zaradi tega, ker tu lahko najdemo rešitev za tiste, ki hočejo ostati na podeželju in tam hočejo tudi delati, kmetovati. To je povezano. Mi podeželje in podeželjsko gospodarstvo lahko razvijamo v povezavi s kmetijstvom. In Če je podeželje in podeželjsko gospodarstvo dobro ohranjeno, potem eh, tam ustajajo tudi kmetovalci. In spodbujanje mladih kmetovalcev je pomembno. Demografski problem je izrazit. Tudi pri neposrednih eh, pomočeh eh, in plačilih eh, imam v mislih zlasti mlade kmetovalce. Ti so potrebni tudi za modernizacijo podjetij. To je problem, ki sem ga videl dosti krat tudi v Romuniji in vem, zakaj je potrebna stabilnost in predvidljivost za načrtovanje. In dejstvo, da imamo sedaj ta prvi stebr, ki omogoča te možnosti. No, ta stebr imamo, in ta neposredna plačila moramo izkoristiti, da zagotovimo stabilnost in predvidljivost. Na vrsti je gospod Garcia Perez. Eh, gospod kandidat za komisarja, slišala sem, da ste tu vedno Eh, rekli, da je treba pripraviti sredstva za kmetijstvo. Vesela sem tega, vendar mi potrebujemo tudi druge instrumente za to, da bomo kos izzivom, eh, s katerimi se soočamo v kmetijstvu. V tem trenutku obstajata dva akterja, prodaja in predelovalna industrija. Tu so stvari uh, skoncentrirane in če se uh, Eh, živinorejci in poljedelci eh, poskušajo dogovoriti glede cen, eh, trčijo ob ovire pravil za konkurenco, ker je pač to prepovedane. Kako lahko zagotovimo neko ravnovesje pri pogajanjih, kako bodo pridelovalci dobili večjo moč znotraj te verige nastajanja vrednosti? Hvala lepa. Mislim, da sem že nekako povedal, kako nameravam delati na področju kmetijstva. Torej za konkurenco je pristojen drug komisar. Mislim, da ga poznate dobro. Uh, V testnem delovanju lahko pripravimo specifične argumente za kmetijski in živilski eh, sektor, s tem lahko tudi eh, reformiramo konkurenco, ne da bi pač eh, negativno vplivali na trg, temveč da bi bila porazdelitev dohodka bolj uravnovešena. Medpanožna pogajanja lahko tudi okrepimo. In če vidimo, da obstajajo neke izjeme, ki omogočijo uravnovešeno porazdelitev dohodka, ne da bi nekdo bil privilegiran, No, če to najdemo, potem bi jaz seveda s kolegi za konkurenco razpravljal o tem, kako bomo to izkoristili, kako bomo ta pravila prilagajali. Torej, obstajajo standardi, za katere smo se dogovorili na notranjem trgu, zato da ta trg funkcionira. Hkrati pa potrebujemo seveda določena prilagajanja, naprimer, kot smo to storili na sektorju za zelenjavo in sadje. Te argumente seveda želim zastopati tudi v razpravi. Gospa Garcia Perez, še enkrat. Ni dodatnega vprašanja in sedaj ima besedo gospod Mato. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Strinjam se z vami, vendar pa morate vedeti, da so pogoji za kmetovalce slabi, predvsem v najbolj oddaljenih območjih. Njihovo preživetje je ogroženo in zaradi tega bi želel, da kaj več poveste o instrumentih za ohranitev trajnosti kmetijskih obratov na tih področjih in v drugih problematičnih regijah. Pri tem je še prav, pomembno, prav posebej pomembno eno področje in sicer banane sporazum med Evropsko unijo in državami proizvajalkami banan je izjemno pomemben. Kako želite proizvajalcem v Evropski uniji zagotoviti ustrezna nadomestila zaradi um, držav, ki so se pojavile v povezavi z uh, tem sporozumom. Kandidat za komisarja za oddaljena območja Evropske unije obstaja poseben program. V prihodnosti bomo pripravili poročilo o stanju na teh področjih in uh, ta program bomo ponovno proučili in pripravljen sem seveda poskrbeti za ustrezne prilagoditve, kajti potrebujemo kmetijstvo tudi v teh regijah. Sedaj pa k bananam. Mislim, da bi se strinjali z mano, če rečem, da je ta sporazum dober za Evropsko unijo. Namreč ta spor obstaja že dolgo. Z tem sporazumom pa smo dosegli veliko in to nam bo pomagalo tudi pri pogajanjih na mednarodni ravni. Imamo že mehanizem za povračilo škode in zagotovo veste, da so proizvajalci banan dobili visoke odškodnine. Te odškodnine so bile že določene, Posebej pa se bomo pogovarjali o programu posej za ta območja in ogledali si bomo, kakšen je naš manevrski prostor. Dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Za Evropsko unijo bi lahko bil ta sporazum dober, vendar pa ta sporazum ni dober, če ne bo ustreznih kompenzacij za proizvajalce v skupnosti. Torej, kako boste zagovarjali evropske proizvajalce, še prav posebej glede na prihodnost te panoge. Ta panoga je pomembna in sicer iz eh, gospodarskega, pa tudi družbenega vidika. Na tisoče družin živi od proizvodnje banan ne le na Kanarskih otokih, ampak tudi eh, na številnih drugih oddaljenih območjih. Devali ste, da je potrebno zagotoviti prihodek kmetovalcev, to je vaša naloga. O tem se je veliko govorilo. Sedaj smo sustavili neko premirje z državami iz Južne Amerike, vendar pa mislim, da nikakor ni zagotovljen prihodek eh, proizvajalcev banan znotraj Evropske unije. Kandidat za komisarja. Ja. Tudi proizvajalci banan v Evropski uniji so prejeli velike vsote. Mislim, da gre za 200 tisoč evrov na leto za ta program. Zavedam se problemov, ki bi se lahko pojavili. Gre pa tudi za specifične probleme v posameznih regijah. Kmalo bomo predstavili tudi poročilo o tem programu in pripravljen sem na prilagoditve, vendar pa ne morem sedaj govoriti o številkah, kajti najprej je potrebno analizirati argumente. Poznati je potrebno poročilo in sicer natančno. Vendar pa vem, da gre za visoke vsote in v prihodnosti si moramo ogledati, kakšen je naš manevrski prostor. Potem pa bomo lahko zadeve spremenjali. Naslednji na vrsti. Naslednja na vrsti Ulrike Rodost. Dobrodošli, gospod Čološ tukaj pri nas. Odgovorili ste že na veliko vprašanj in glede na to, da sem sama prišla na vrsto bolj na koncu, je še kar težko zastaviti novo vprašanje. Ampak to mi je vseeno uspelo. Proizvodnja javnih dobrin je zmeraj eden izmed razlogov za nadaljno ohranitev kmetijske proizvodnje. Poleg proizvodnje živil pa ima kmetijstvo tudi druge pomembne naloge, za javno dobro. Recimo, ko gre za ohranitev kulturne krajine, za ohranitev bioraznolikosti, eh, ko gre za zaščito vode in pa za zaščito tal. In zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno nagrado, tako da bodo kmetovalci imeli tudi motivacijo, da skrbijo za te javne dobrine kako želite poskrbeti za to, da bodo kmetovalci še naprej opravlja, pripravljeni opravljati te naloge in kako jih nameravate za to nagraditi. Uh, Najlepša hvala, gospa Rodost. Zelo težko je najti nova vprašanja in tudi sam težko najdem nove odgovore, ampak hvala lepa da ste mi pri tem nekoliko pomagali. Dejansko je tako, da o javnih dobrinah še nismo veliko govorili, čeprav sem omenil, da je to eden izmed pomembnih elementov skupne kmetijske politike, poleg proizvodnje živil seveda. Veseli me, da je velika večina držav članic predvidela veliko sredstev za zaščito okolja v drugem stebru skupne kmetijske politike. In mislim, da lahko v drugem stebru najdemo tudi nove mehanizme za zaščito javnih dobrin. Imamo že nova pravila, ki pa so povezana z navskrižno skladnostjo, ki so vezana na neposredna plačila in z temi pobudami moramo nadaljevati. Vendar pa mislim, da lahko inovacije vzpodbujamo tudi znotraj drugega stebra. Potrebno je nagraditi tiste kmetovalce, ki dajejo nove pobude za zaščito krajine oziroma za varstvo krajine in pa za varstvo okolja. Poleg tega pa je potrebno sprejeti tudi ustrezne pobude eh, za boj proti podnebnim spremembam, kajti kmetijstvo se mora tudi prilagajati na podnebne spremembe in zaradi tega so potrebne inovativne ideje in vem, da jih kmetovalci imajo, to je omenil že Žuzi Bove. In takšne pobude moramo uspodbujati in jih širiti, kolikor se to da, za sredstvi, ki so nam na voljo. To se mi zdi eden izmed najpomembnejših projektov v drugem stebru. Hvala lepa za ta odgovor. Vem, da moramo razmisliti o drugem stebru, ampak sedaj sem vas pozorno poslušala zadnje dve uri in uh, razumela sem, da je v okviru drugega stebra potrebno veliko sprememb in veliko dela in kako naj vse naloge obvladamo z enajstimi odstotki proračuna. Sigur, kratka, atunci când am spus că... Uh, ja. Dejal sem že, da potrebujemo proračun, ki bo ustrezal ambicioznim ciljem, ki jih imamo. In seveda bom podprl proračun, ki bo ustrezal takšnim ambicioznim ciljem. O tem je potrebno razpravljati z državami članicami, tudi z vami v parlamentu. Potrebno je najti ravnotežje med možnostmi, ki so nam na voljo v proračunskem pogledu in pa med ambicioznimi cilji, ki smo si jih zastavili. Veliko je elementov v drugem stebru, ki jih to zadeva vendar pa to že kaže, da je upravičen, upravičen visok proračun za drugi steber tudi v prihodnosti. In to pomeni, da bom na ta način lahko prepričal države članice, da bom lahko prepričal kolege, da potrebujemo visok proračun. Vem, da je potrebno spostaviti ravnoteže med različnimi sektori v kolegiju komisarjev in sam bom poskušal v tem kolegiju predstaviti ustrezne argumente za obstoj skupne kmetijske politike in veseli me, da me pri tem podpirate s svojimi vprašanji. Hvala lepa. Marija Nedelčeva. Je tukaj? Ideja za spravedljivo razpredelenje med vsemi državami članki na direktne plačanja in na financiranje za razvitje na selskih rajonih privleče posebno silno moje pozornost.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 Je zdaj vse v redu, ja? Lahko govorim bolgarsko ali pa francosko, kakor želite. Darjavi, gospodin Čovoš, vaša ta ideja za spravedljivo razpredelenje. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejali ste, da je potrebno bolje porazdeliti neposredna plačila med državami članicami. Zelo zanimive se mi zdijo vaše ideje. Predstavili ste pobude, ki jih nameravate sprejeti. Zanima pa me, ali lahko kaj bolj natančnega poveste tudi o časovnici, torej o časovnem načrtu. Kako bi lahko objektivno razdelili sredstva? Ali menite, da bi lahko pri, na določenih področjih oziroma v določenih sektorjih eh, pomoč obdržali, kot recimo na področju tobaka. Uh, kalendar, intencija me je s tem primoren. Ja. Nameravam organizirati javni posvet. Dejal sem že, da ne želim natančno formulirati svojih načrtov, kajti počakati moram na javni posvet. Imam določena načela, na katera se opiram, ampak pomembni so tudi posveti z državami članicami in pa s parlamentom. Zaradi tega se bodo ti posveti sedaj pričeli in v kolegiju bi se rad zauzel za to, da bomo do konca leta izdali sporočilo v zvezi z temi predlogi in to sporočilo bo vsebovalo tudi smernice skupne kmetijske politike po leto 2013. Naslednjem letu pa bi potem morali slediti konkretne predloge. Seveda pa je ta časovni načrt odvisen tudi od časovnega načrta eh, za predhodni predlog, predhodni predlog proračuna, kaj ti potrebno je vzpostaviti povezavo, kot sem že dejal, med proračunom in pa med našimi cilji in načrti. In mislim, da lahko to kot poslanci tudi razumete. Kmalo bo predstavljeno poročilo Evropskega parlamenta o vizuji skupne kmetijske politike po letu 2013 in imeli bomo priložnost za izmenjavo mnen. Potem pa še k objektivni porazdelitvi sredstev in pa k kritičnim izdelkom, kot recimo k tobaku. Ta odločitev je bila sprejeta že kar pred nekaj časa in države članice imajo še zmeraj priložnost, da podpirajo tobačno industrijo na različne načine. Vendar pa, če gre za tobak, moramo biti tudi koherentni in spoštovati tudi to, eh, kar pričakujejo naši državljani. In najbrž veste, na kaj mislim. Države članice imajo določen manevrski prostor in lahko predvidijo specifično pomoč za ta sektor. Marija, dopolnilno vprašanje. Ja, še eno vprašanje imam. V uvodu ste ustrajali pri razlikovanju med posameznimi regijami. Skupna kmetijska politika bi morala v prihodnosti omogočiti različno obravnavo posameznih regij. V določenih državah članicah so stroški proizvodne višji zaradi podnebnih sprememb. Če želimo izboljšati proizvodnjo, moramo upoštevati specifične karakteristike posameznih regij, recimo severne regije. Kako boste to upoštevali? Kako gledate? Oziroma, kako bi lahko našli rešitve za specifične probleme posameznih regij v Evropski uniji? Kako hkrat kako lahko hkrati zaščitimo tudi interes vseh, kajti vi ste na vse zadnje oziroma boste komisar vseh kmetovalcev. Hvala lepa. Specifičnost posameznih regij je seveda potrebno upoštevati in to se upošteva že v sedanji skupni kmetijski politiki. Obstajajo tudi izjeme za razvoj podeželja in v tem okviru se upoštevajo potrebe posameznih regij. Potrebno pa je poskrbeti za bolj pravično porazdelitev neposredne pomoči. Pri številnih regijah je potrebno upoštevati specifične karakteristike in zaradi tega potrebujemo posebne kriterije. Gre recimo za regije, kjer eh, na proizvodnjo vplivajo podnebne spremembe, kot ste že sami omenili. Zaradi tega je potrebno pripraviti nova pravila za neposredno pomoč in seveda bomo pri tem upoštevali težave takšnih regij. Potem pa je tukaj še podeželski razvoj. Tudi pri tem imamo možnost upoštevati eh, specifične karakteristike. Hvala lepa, kolegica Dančila. Domnule Čološ, čemu je sur specifičavec in vedere? Hvala lepa, gospod predsednik, katere ukrepe predvidevate, da bi premustili vrzel med eh, novimi in pa starimi državami članicami? Kako želite vzpostaviti konkurenčno kmetijstvo, ki bo sposobno preživeti tudi na mednarodnem trgu? Hkrati pa ji se je potrebno izogniti tudi demografskim neenakostim. No, na to sem pravzaprav že odgovoril. Po letu 2013 bomo imeli nove kriterije, s katerimi bomo drugače porazdelili neposredno pomoč. In pri tem bomo lahko poštevali tudi to, kar ste ravno omenili. V novih državah članicah, tudi v Romuniji, to dobro vem, smo v obdobju, ko se subvencije še povečujejo, ampak v teku tega leta in prihodnjega leta bomo lahko ta problem rešili in sicer z novimi kriteriji za porazdelitev neposredne pomoči. Sedaj pa še demografske spremembe oziroma preseljevanje iz vasi v mesta. Tukaj imamo ustrezne načrte in Romunija je recimo predvidela visoke vsote v ta namen, lahko pa razvijemo tudi specifične instrumente za boj proti demografskim spremembam. Imeli bomo torej pravičnejše kriterije za porazdelitev pomoči, zgodovinski kriteriji eh, bodo odpravljeni, kajti zgodovinski kriteriji niso bili pravični do novih držav članic, vendar pa je potrebno v prvi vrsti najti dobro ravnotežje med eh, neposrednimi plačili in pa možnostmi modernizacije in prestrukturiranja podeželskega območja v državah članicah. Hvala lepa. Naslednji je gospod Glattenfeld. Hvala lepa. Ja, zelo težko je najti nova vprašanja ob koncu takšne predstavitve, kajti zastavljenih je bilo že veliko vprašanj, ki so izjemno pomembna, vendar pa je potrebno upoštevati tudi vaše odgovore. Všeč mi je bilo, da ste dejali, da želite ohraniti vrednost skupne kmetijske politike, da se želite boriti proti renacionalizaciji SKP-ja. Veseli me tudi, da si boste prizadevali za zaščito evropskih kmetovalcev in sicer v odnosu do kmetovalcev iz tretjih držav, pri čemer je potrebno upoštevati tudi zelo stroge okoljske kriterije v Evropski uniji. Katere ukrepe boste sprejeli za to, da bi v evropskem kmetijstvu znižali emisije CO2 in da bi varčevali z energijo? Da, e, deci, măsuri de investiții pentru e, economia de... Investițiiske ukrepi za varčevanje z energijo. To je bilo vaše vprašanje. modernizacija kmetijske tehnologije lahko že privede do delnega varčevanja z energijo. Tukaj je potrebno izkoristiti sredstva iz eh, drugega stebra. Imamo možnost uspodbujanja novih tehnologij in pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi varčevanje z energijo. Vem, da obstaja tudi interes za razvoj nove tehnologije na področju raziskav. In v sodelovanju z Direkcijo za raziskave bomo lahko proučili, kako bi lahko kar se da hitro poskrbeli za uvedbo novih tehnologij, tako da bi kmetovalci lahko kmalo novo in bolj energetsko in energetsko varčno tehnologijo tudi uporabljali. Sem spada tudi znižanje izpustov CO2. -ja. Spodbujati je potrebno kmetovalce, da bodo predložili inovativne ideje, inovativne pobude. Tukaj nimamo ravno mehanizma skupnosti, kajti situacija je različna v različnih državah članicah na lokalni ravni. Zagotoviti pa moramo, da bodo kmetovalci lokalno uporabljali novo tehnologijo. In tukaj je potrebno poskrbeti tudi za to, da bomo konkurenčni in zato so potrebni ustrezni ukrepi. Dopolnilno vprašanje. Skupna kmetijska politika se zauzema tudi za ukrepe, ki niso ravno energetsko varčni. V moji državi, na Mačarskem, nimamo nobenih sredstev iz drugega stebra za znižanje emisij CO2. Ja, torej mislim, da bi morali več pozornosti posvečati državam članicam, tako da bodo te razvile programe, ki bodo ustrezni. Poleg tega pa morate upoštevati tudi novo zakonodajo. Kajti vsaka zakonodaja, ki otežuje življenje kmetovalcev, recimo, ko gre za dobro počutje živali ali ko gre za okoljsko zakonodajo, lahko zmanjša tudi energetsko učinkovitost. S tem se poveča poraba energije na posamezni kmetijski obrat. Kako se želite boriti proti temu? Ja. Dostop do sredstev iz drugega stebra. Države članice imajo zadosten manevrski prostor pri določanju prioritet na nacionalni ravni ali pa na regionalni ravni. Po letu 2013 želimo zagotoviti, da bomo tudi v novo uredbo zapisali bolj natančna določila, kajti to je pomemben element skupne kmetijske politike. Znižanje izpustov CO2 je pa pomembno tudi za celotno Evropsko unijo. Poleg tega potrebujemo tudi preprostejša pravila in manj nasprotovanja med eh, varstvom okolja in pravili za dobro počutje živali. Ta pravila so norma za naše kmetijstvo, za naše proizvodne metode. Vsekakor pa moramo v, raz, v razpravi vzpostaviti tudi ravnotežje med eh, temi normami in pa energetsko varčnostjo. Vendar pa moramo te norme na vsak način ohraniti. Gre namreč za pomembno prioriteto. Dobro. Sedaj pa je na vrsti Giovanni Lavija. Hvala lepa, gospod predsednik. Kandidat za komisarja, najprej bi se vam rad zahvalil za to, kar ste povedali danes dopoledne. Mislim namreč, da ste zagotovili nekaj pomembnih elementov za ta odbor. Pri drugih posvetih, ko smo se recimo pogovarjali z kandidatom za komisarja za proračun, ni bilo veliko povedanega o proračunu za kmetijstvo. Vendar pa vemo, da obstaja tukaj prisotnost tako imenovanega neobstoječega dokumenta, ki nas vse skrbi. Zanima pa me različna raven pomoči in različni sektori vsi sektori ne uživajo iste pomoči. Imamo določene sektorje, ki prejemajo zgolj 4 odstotke pomoči, recimo, ko gre za sadje in zelenjavo, pri tem pa prispevajo kar 16 odstotkov k celotni kmetijski proizvodnji v Evropi. Kako nameravati podpreti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 reforma pri tem ponuja določene mehanizme. In pri tem gre za precej visoke zneske, ki so dodeljeni državam članicam in države članice lahko spremejo ustrezne ukrepe. Pri Neposredni pomoči bomo o tem še enkrat razpravljali, pri tem bomo vse upoštevali. Vendar pa je potrebno vzpostaviti ravnotežje, to je moja naloga. Spostaviti moram ravnotežje med različnimi panogami in mislim, da moramo v prvi vrsti upoštevati ne delež teh panog, ampak specifične probleme, ki se pojavljajo imamo specifične ukrepe za določene panoge za namenom spostavitve ravnotežja. Ne morem predlagati nekega zneska, sedaj konkretnega zneska za sadje in zelenjavo, kajti potrebno si je ogledati celotno področje, vendar pa potrebujemo specifične mehanizme za specifične probleme v specifičnih panogah. V teku predstavitve smo večkrat slišali, omembo analognega modela za tržni mehanizem, kot danes velja za sadje in zelenjavo. Tukaj imamo operativni program in kmetovalci pričakujejo pomoč eh, za ukrepe posega v trg. V preteklih letih smo že zbrali določene izkušnje v zvezi z tem mehanizmom in ta mehanizem bo prilagojen in spremenjen. Torej, zanimanjem sem prisluhnil vašemu predlogu, da bi ta mehanizem razširili tudi na druga področja, vendar pa vas prosim, da si ogledate zbrane izkušnje in da. razmislite o tem, da bi ta mehanizem spremenili tako, da bi ga prilagodili načelom trga, ki jih vsi zastopamo. Kandidat za komisarja. Ja. Posebni mehanizmi, ki jih imamo za sadje in zelenjavo, so v uporabi, mislim, da šele eno leto, zato tudi še ni bilo pravega pregleda in ne moremo še sprejeti zaključku, kar zahteva učinkovitost teh mehanizmov. Ne vem, kako bi jih lahko spremenili ali prilagodili, glede na to, da analiz še ni. Vendar pa vem, da bomo postopoma analizirali, kako se mehanizmi izvajo, kakšni so rezultati in po teh analizah Potem, ko bomo zbrali dovolj izkušenj, si bomo lahko gledali, kako bi te mehanizme prilagodili in uporabili tudi za druga področja. Vendar pa mislim, da so vsekakor ti mehanizmi dobro izhodišče. Najlepša hvala. McGuinness. Hvala lepa. Hvala kandidata za komisarja tri komentarje. Ali lahko vam čestitam zaradi povdarka na varnosti oskrbe z prehrano? Tukaj ima tudi parlament močno stališče. In eh, zato bi pozvala komisijo, da se naj osredotoči na varnost, oskrbjo, na varnost oskrbe s prehrano, ko ne samo, ko cene rastejo, ampak tudi, ko te padajo. In eh, potem vas pozivam, da naj izzovete glede za konkurenco zaradi ravnovesja med majhnimi proizvajalci in pa supermarketi in pa. In pa, ko gre za razkorak med uh, znanostjo in pa uh, zdravstvom, ko gre za GSO. Kar se tiče proračuna, ali vas lahko prosim, želim si tukaj iskrenega odgovora. Porazdelitev se bo zgodila v državah članicah, v regijah in pa med kmeti sami. Kako boste določili, kdo so sedaj eh, tisti, ki profitirajo in kdo so tisti, ki so puščeni ob strani in eh, kako se je možno tukaj izogniti kakšnim zgodovinskim napakam? Razpustil uh, eh, Frank, Saukrit de Frank pot in. In... Lahko vam eh, odgovorim iskreno, kakor v tolični meri, kolikor to sploh lahko sedaj naredim. Kakor sem že povedal, ker imamo vedno večjo raznolikost, ki jo moramo upoštevati in ker obstajajo specifični problemi, se ne smemo vrniti na takšne mehanizme, ki bi izkrivljale konkurenco na, trge, na trgu. To spada v zgodovino in sedaj potrebujemo nove rešitve. Kakšni točno so zneski, ki bi jih morali porazdeliti med industrijo, proizvajalci in kmeti. Tukaj o točnih številkah ne morem govoriti, saj je potrebno o njih najprej razpravljati. To, kar lahko naredi komisija sedaj, je, da oblikuje kriterije, ki so čim bolj uravnovešeni in ki so prilagojeni specifičnim problemom. Danes ste lahko slišali, kakšni problemi se pojavljajo v regijah, državah članicah in v posebnih eh, posameznih vejah. Ampak pomembno je naslednje. Sedaj je nastopil postopek soodločanja in zato mi je izredno pomemben dialog z parlamentom. Tudi o tem bomo morali razpravljati. Zato tudi cenim pristojnost, ki jo ima ta odbor. Potrebujemo usklajeno rešitev za raznoliko Evropo. Molto bene. McGuinness, next question. Dobro, McGuinness, dopolnilno vprašanje. Very strange question, perhaps. Morda čudno vprašanje. Ne vem, kakšno glasbo imate radi kandidati, eh, oziroma ali imate radi Beatle in Paula McCartneya. Ali vas lahko vprašam, ali boste branili živinorejce pred napadi, ki uh, jih povzroča kampanja uh, ponedeljek brez mesa, ki jo promovira ljudje kot pol mekatni in ali lahko. Uh, Ali boste takšne ideje branili na evropski ravni, kajti včasih se lahko uveljavijo takšne nore uh, ideje, če se jim nihče ne na, postavi naproti. Kratka, la, la uh, eh, sigur kam plače, inklusiv muzika ali pol ma. Seveda imam rad tudi glasbo Pola Makatnja. Vsak lahko ima svoje lastne vrednote in mnenja in eh, ta mnenja posameznikov spoštujem. V povezavi s tem, kar ste povedali, najučinkovitejše politično stališče lahko tukaj predloži parlament. Kot komisar za kmetijstvo lahko naredim vse, kar je v moji moči, zato da predložim uravnotežene predloge, ki upoštevajo eh, specifičnosti in pa značilnosti proizvodov, ki jih eh, proizvajajo kmetovalci. To, kar kdo počne eh, v skladu s svojim prepričanjem, to pa je prepuščeno njemu. Dobro, sedaj smo zaključili z krogom predvidenih vprašanj, še z zadnjim krogom predvidenih vprašanj. Dal pa bom besedo še nekaj poslancem, kaj ti socialisti in demokrati so privrčevali nekaj minut v svojih prispevkih. Enako pa tudi Alde. Zato dajem besedo gospodu Olenčaku. Ja Hvala lepa. Želel bi se vrniti na razvoj podeželja. Kot bivša kmetijska ministra iz novih držav se morava zavedati, da gre denar iz eh, programov v ta namen, da se da subvencije kmetijstva, tako da se izboljša njihova učinkovitost. To je osnovni namen financiranja osebno mislim in vam postavljam vprašanje, ali ne bi, mogli, ne bi morali to drugače narediti, torej eh, to, kar damo proizvajalcem, bi morali dati kmetovalcem kot neposredne subvencije, neposredno kmetovalcem in kmetijam in na ta način bi uveljavili eh, aktivnost, ki se je ustavila na podeželju, torej razvoj samega podeželja. Na ta način bi podprli ljudi, ki živijo v podeželju in na ta način bi jim tudi ponudili boljše storitve, kajti to je glavni današnji problem podeželja. Gre za dostop do moderne infrastrukture, bodi se gre tukaj za izobraževanje, za šport, za kulturo, za zdravstveno skrbo in podobno. To je pomembno in to mora biti prednostna naloga v programu za razvoj podeželja. In uh, mislim, da bi morali tukaj pri upravljanju tega programa postopati drugače înțeleg, uh, vă înțeleg uh, poziția. Rozumem vaše stališče. Vem, da prihajate iz uh, vzhodne Evrope, kjer obstajajo specifični problemi. Kot komisar bom moral upoštevati vse mogoče probleme obstajajo države, kjer je število kmetov manjše kot na polskem in zato je pomembno, da se v podeželjskem prostoru razvijajo tudi druge gospodarske dejavnosti. Ravno zato imajo države članice določen manevrski prostor v programih za razvoj podeželja, ki se jih razvija na nacionalni ali pa ponekod celo na regionalni ravni. Na ta način lahko države članice upoštevajo vse te posebnosti to, kar ste povedali vi, je želja, da bi denar bolje razdelili na posebne veje, tako da bi kmetovalci lahko ta denar bolje izkoristili. Poljska ima to možnost, to lahko naredi v okviru svojega nacionalnega programa, lahko določi prednostne naloge. Z moje perspektive pa je pomembno, da imamo mm, takšne mehanizme, da bodo lahko države članice prilagodile svojim, svoje programe svojim posebnostim. In če obstajajo še druge ideje za razvoj podeželja v luči reform, v luči nove uredbe, potem sem seveda odprt za, to, za te nove predloge, tako da bomo še naprej lahko zagotavljali državam članicam potreben manevrski prostor, zato da se bodo lahko odzivali na mm, določene posebne izzive. Hvala lepa. Še gospod Polsen za eno minuto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 till fullo när vi försöker hantera... Gospod kandidat. Ko govorimo o potrebi potem, da moramo ohraniti vsaj tolikšen proračun, kakršnega imamo sedaj, se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 Ogledali si bomo, kako se bo razvijala razprava v komisiji skupaj z preostalimi komisarji. Ta komisija še ni dobila svojega mandata, ta mandat boste morali potrditi vi. Povedal sem vam, kakšno je moje mnenje o proračunu. Vem, da vseh sredstev ne gre porabiti samo za kmetijstvo. Obstajajo tudi drugi ambiciozni cilji. Eh, ki jih je prav tako potrebno proračunsko podpreti. Kot eh, komisar za kmetijstvo je moja naloga ta, da ponudim vse argumente za močno SKP, za močen proračun, lahko vam zagotovim, da si bom za to prizadeval. E Gospod Delanš, za eno minuto in minuto za odgovor. Hvala lepa. Na nizozemskem imamo pregovor, ki pravi, da, da imaš morda prav, ampak to ni nujno stališče, ki bi ga delili tudi drugi. Zato potrebuješ moč, zato da lahko uveljaviš svoje stališče. Zanima me, kako boste prepričali vaše kolege v komisiji, o tem, da je pomembno, da imamo skupno kmetijsko politiko z dostojnim proračunom. Kako boste vaše kolege prepričali v to, da je to nujno potrebno? Kot komisar morate včasih uh, sprejeti ukrepe, ki niso všeč vaši nacionalni državi in lahko se zgodi, da vaše glavno mesto pritisne na vas, da se odločite drugače. Kako se boste soočali z takšnimi pritiski? Torej, kako bom skušal prepričati svoje kolege? Upam, da mi bo to uspelo na enak način, kakor sem uspel prepričati vas, da potrebujemo močno skupno kmetijsko politiko. Čeprav uh, sem tukaj morda imel lažje delo, kakor ga bom imel v kolegiju. Ampak mislim, da obstajajo močni argumenti za varnost oskrbe z hrano, za oskrbo naših trgov. Pomembni pa so seveda tudi drugi vidiki. Eh, politika ni samo po sebi umevna, vedno znova se moramo boriti za eh, to, moramo se ukvarjati z krizo v proizvodnji, moramo zagotoviti varnost oskrbe z hrano in to stane manj, kot pa da bi morali resnično odpravljati krizo. Eh, menim, da moramo uveljavljati skupaj skupna pravila. Sem evropski komisar in če bom potrjen, bom tudi deloval kot evropski komisar. V povezavi za vsako državo članico bom strogo izvajal pravila, tudi ko gre za nadzor proračuna. Tukaj gre za verodostojnost SKP-ja. Komisija mora zagotoviti pravilno uporabo sredstev in jo nadzorovati. Najti moramo pra, eh, rešitve, zato da bomo lahko to zajamčili in za strani komisije moramo pri tem tudi podpirati države članice. Komisarjo. Komisarjo, se lei rinuncia i suoi cinque. Kandidat za komisarja, če se odrečete svojim petim minutom zaključka, potem uh, vam lahko zastavimo še nekaj vprašanj. Izbira je vaša. Hvala lepa. Kakor sem povedal uvodoma, je, za me je zelo pomemben dialog s parlamentom. Moji sklepi so že uh, znani in zato sem za nadaljevanje dialoga. Še nekaj vprašanj, torej minuto za vprašanje, minuto za odgovor. Danelis ni tukaj. Luis. Era uma interpelação à mesa. Queria, inter... Queria fazer uma interpelação à mesa. Queria interpelar. Želel bi nekaj povedati vam, predsednik. Skupina socialistov si je zelo prizadevala, da ne bi bilo nadaljnih vprašanj, tako da bi drugi poslanci imeli več časa za vprašanje. In upam, da boste um, vzeli na znanje to naše prizadevanje. Ja. Besedo dobi gospod Danelis. Sem tukaj. Ja, hvala predsednik, tukaj sem. Gospod komisar. Ali menite, da evropski kmetijski model upošteva socialna načela, ki bi morala podkrepiti evropsko kmetijstvo? Katere druge vrednote bi morala utelešati in ali mislite, da bo uvedba Lizbonske pogodbe tukaj pomagala? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea. Kako sem že povedal, Po mojem mnenju je evropski kmetijski model takšen, da temelji na kakovosti, na raznolikosti in na ohranitvi kmetijstva ob upoštevanju posebnosti posameznih regij. V tem pogledu obstaja povezava med evropskim kmetijskim modelom in pa socialnim modelom. In sicer na ta način, da želimo uh, ohraniti položaj kmetov posod po Evropi in za novo skupno kmetijsko politiko bomo skušali to okrepljeno. Uh, nadaljevati. In uh, ko govorim o raznolikosti, ne govorim samo o raznolikosti proizvodov, ampak tudi raznolikost načina proizvodnje, uh, raznolikost kmetijskih modelov. To je evropska posebnost in na ta način lahko tudi upoštevamo proračunsko podporo, ki jo nudimo kmetom in pa kmetijstvu. Dobro. Sedaj pa naslednji Govorec za eno minuto. Mame komisarze z novega članskega stava. Hvala lepa. Pozdravljam dejstvo, da imamo kandidata iz nove države članice in zato vas eh, sprašujem o prihodnosti nove skupne kmetijske politike. Tukaj se stare države članice močno razlikujejo od novih državi, držav članic. Ali je vaš cilj v prihodnih petih letih, da bi dosegli enake pogoje po celotni Evropski uniji in ali boste v ta namen predložili predloge, eh, s katerimi bodo eh, kmetovalci v starih, eh, novih držav članicah v istem položaju kot tisti v novih. Moram la plățile directe și aici am confirmat că uh v prvi vrsti bi tukaj omenil neposredna plačila. Želim eh, predločiti takšne predloge, da ne bi bilo več razlikovanja med starimi in pa novimi članicami. In potem, kar se tiče različne pristope v okviru drugega stebra, tukaj je stvar takšna, da morajo nacionalne države upoštevati nacionalne posebnosti. Tudi bodoča skupna kmetijska politika bo morala pustiti državam članicam dovolj manevrskega prostora, da upoštevajo svoje posebnosti. V novih državah članicah tako potrebujemo več investicij kot v starih državah članicah. Kar se tiče neposrednih plačil, pa sem prepričan, da se moramo približati pravični in uh, uravnoteženi porazdelitvi brez uh, upoštevanja zgodovinske, zgodovinskih referenc. Križ. Za eno minuto, gospa Šaldemoze. Jaz sedem her, jaz sedem herom. Um, bar ganske kort, du var lige lidt inde på det. Marianne Fischer-Bohl, hun har... Hvala lepa. Gospa Fischer-Bohl je bila stroga pri tistih državah članicah, ki niso jasno nadzorovali izplačila subvencij in če je bilo to potrebno, je tudi prekinjena za temi izplačili. Zadnje poročilo računskega sodišča kaže na to, da sedaj obstaja manj izjem. Nekatere države pa imajo še vedno probleme, tudi Romunija. Kaj boste naredili za to, da bodo ta izplačila um, izkoriščena na pravilen način? To sem že omenil pomembno se mi zdi, da smo sposobni sredstva na korekten način eh, izplačevati in da eh, tudi nadzorujemo, kako se ta sredstva porabi. Obstaja že cela vrsta ukrepov, s katerimi lahko opozorimo države članice na probleme, preden eh, sploh dobijo izplačilo. Naprimer, pri račun, pri, eh, imamo torej postopke, s katerimi lahko to preprečimo. Glede Romunije, sedaj sem eh, imenovan za kandidata, upam, da bom kasneje postal komisar, komisar in uh, takrat bom poskrbel za um, podporo pod pristojnim oblastem, ki so zelo učinkovite, ki so že poskrbele za to, da je raven napak. Uh, čim bolj nizka. In moramo najti načine, kako podpreti države članice pri odpravi takšnih problemov. Če so ti problemi strukturnega značaja, eh, jih je potrebno odpraviti s pomočjo skupnosti in lahko vam zagotovim, da bom tukaj deloval kot resnično evropski komisar. Bene. Sono... Abbiamo finito. Dobro, zaključili smo. Siamo molto contenti. Zelo zadovoljni smo, kandidat za komisarja, z vašimi odgovori. Ne vem, koliko kandidatov je prejelo takšen aplaus kot vi v zahvalo svojim odgovorom. Sedaj bomo prekinili z našim delom, vendar pa bi rad spomnil koordinatorje, da se morajo sestati za svojimi skupinami, kajti natančno ob 13. bomo imeli sejo koordinatorjev, pri kateri bomo ocenili to predstavitev. Torej, seja je prekinjena ob 13.